So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi kolegice in kolegi. Z manjšo zamudo vas pozdravljam na seji odbora za okolje Evropskega parlamenta. Danes še posebej pozdravljamo odbor za okolje Nemškega Bundestaga. Vsi koordinatorji in vse politične skupine so si zaželele, da bi organizirali izvenjavo med eh, odborom za okolje Bundestaga in Evropskega parlamenta. Tako da smo veseli vašega obiska in ta izmenjava je eden od korakov v izmenjavi o velikih okoljskih temah. Vrn, predsednica tega odbora, že poznato v mesto, saj smo imeli pred kratkim že eh, srečanje, na katerem so bili prisotni tudi poslanci različnih političnih skupin, ki jih prisrčno pozdravljam. Poglejmo si, kakšen je naš dnevni red oziroma najprej jezikovni režim imamo. prevode v vse jezike razen litovščine in malteščine, najprej nekaj sporočil. Von 14 bis 15 Uhr wird die Studie über ILUK. Also Jutri bomo govorili o ILUKu, to se pravi o posrednji menjavi zemljišč. To je razprava, ki jo vodimo znotraj našega odbora. Zato vse prosim, da se odeležite te razpravi v ASCP 1001. 25. maja bo skupina za varstvo okolja imela sestanek 15.18.30 in bo razpravljala o zdrav in zdravstveni politiki. In sicer kot pripravo na novo zdravstveno strategijo Evropske unije. Naj povem, da je, sol, da je solarno letalo iz Luksemburga pristalo v Bruslju, tako, oziroma iz Švice pristalo v Bruslju, tako da se bomo odpeljali in si to pogledali. Na to ekskurzijo se je javilo kar nekaj kolegov. Naj vas spomnim, da bomo v četrtek 9. junija v Štrasburgu ob 10. imeli na obisku oziroma se srečali z odborom za okolje Sveta Evrope. Kolega Padamulis iz Grčije je tam predsednik in ta odbor si je tudi želel srečati z nami. S tem prehajamo na četrto točko dnevnega reda, gre za izmenjavo s nemškim bundestagom. Veseli me, da so se tega srečanja deležile vse politične skupine nemškega bundestaga. Vemo, da je težavno se odpraviti iz svojega središča, to zelo dobro poznamo. Vendar pa smo si zadali za cilj, da bomo danes izmenjali mnenja o nekaterih eh, tema. Zdaj pa predajem besedo predsednici odbora. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Če sem prav slišala, je danes premjeram. Odbor za okolje Evropskega parlamenta se sreča z odborom za okolje nacionalnega parlamenta, zato bi se še posebej zahvalila pri vseh političnih skupinah. To tudi kaže, kako pomembna so okoljska vprašanja, kako pomembna so vprašanja podnebja, naravnih virov in podobno. Zato bi si želela še bolj intenzivno izmenjavo tudi z drugimi parlamenti, kajti mnogi problemi, s katerimi se sedaj soočamo, so tako zapleteni, da jih je mogoče reševati samo skupaj, zato bi morali razpravljati o posameznih temah. Eh, danes eh, smo se pogovarjali z nekaterimi komisarji. Sami smo si postavili cilj 30 eh, stopinj in oziroma 30 odstotkov. Je pa cela vrsta držav, ki so pri teh ciljih skeptične. To so vprašanja, o katerih lahko skupaj razpravljamo. Kaj te pet političnih skupin v Nemškem Bundestagu, ki so zastopane v odboru za okolje, smo mnenja, da je ta cilj 30 odstotkov nujno potreben za začetek razprav. Denke ich, könnten wir ganz viel diskutieren. In o tem lahko precej govorimo. Kako pomembno so to vprašanja, se kaže pri zagotavljanju naravnih virov, ampak tudi na drugih področjih. Eh, je treba vse bolj povezovati gospodarstvo in okolje, tudi na evropski ravni se to dogaja, kar nas veseli, se si to želimo, želimo napredovati na tem področju in mislim, da nam tudi zmanjkuje časa. Mogoče vas zanima tudi, kaj se je trenutno dogaja v Nemčiji. Od 17 eh, eh, jedrskih elektrarn je 14 eh, zaprtih. Vendar nam ni zmanjkalo elektrike, In trenutno veljam moratorij za 8 jedrskih elektran. 78 odstotkov prebivalcev se zauzema za čimprejšno izključitev jedrskih eh, elektran in zato se tudi Bundestagu ukvarjamo z vprašanjem, kako to storiti, kako spodbujati uporabo obnovljivih virov energije, kako reševati vprašanje energetske učinkovitosti, pa tudi zamenjave jedrske energije. Kako je torej mogoče čim prej izstopiti iz eh, uporabe jedrske energije? Mislim pa, da trenutno ni več eh, noberih eh, sporov glede tega, da bo to potrebno. Mislim, da mnoge države gledajo na Nemčijo in spremljajo, a, se, a nam bo to uspelo ali ne. Tako da bomo poskušali biti za vzgled. Nekateri skeptiki pravi, da bomo potem uvažali jedrsko energijo iz drugih držav, kot Nemčija pa želimo povdariti, da si eh, takšne energije ne želimo več in tukaj smo na dobri poti. Veliko je tudi na dnevnem redu, cilj 30 odstotkov pri podnebnih spremembah. Strategija biomase, učinkovita raba virov uporaba eh, sredstev za regionalni razvoj, regionalnih sredstev, o tem smo danes že nekaj slišali in še enkrat se zahvaljujem za to priložnost, da lahko izmenjamo mnenja. Hvala lepa, kolegica Volin Šruter, za ta uvod. Mislim, da bi se morali lotiti kar prvega kompleksa vprašanj. Strategija na področju podnebnih sprejem. Jutri do povdne bo ta odbor glasoval o poročilo glede sporočilo komisije 20 odstotkov in več, 20 odstotno zmanjšanje emisij in več. Ne povem, da sem doživel razpravo v letih 2008-2009, eh, bil sem priča tudi sedanjim razpravam. Ugotavljamo, da je veliko govorov proti višjim ciljem. Mnogi menijo, da smo s tem podnebnim svežnjem že zaključili, pa vendar je to samo začetek ali pa vsaj samo ena etapa v parlamentu. Vsi pogosto želimo doseči večje večine zaradi tega, ker imamo večine in manjšine na političnem parketu v Evropski uniji in pri nas eh, ne odloča komisija, ampak svet, eh, katerim so predstavniki 27 držav članic. Kolega Bajskut je poročevalec eh, za to področje. Ne ja, povem, da smo organizirali različne simpozije, odprte razprave na to temo. Jutri bomo dobili cel ducat kompromisnih predlogov sprememb, tako se to dogaja v Evropskem parlamentu, da se vse politične skupine zedinijo na en amandma, tako bo tudi jutri zjutraj. Evropski parlament se je že večkrat izrekel za cilj 30 odstotkov, to smo zapisali v resolucijo v Cancunu, tudi po Kopenhagnu smo to zapisali v ustrezno resolucijo. In jutri bomo podali stališče glede zmanjšanja za 30 odstotkov, vendar je treba to spet eh, razdeliti na to, kaj počnemo znotraj Evropske unije in kaj počnejo drugi akteri, industrija, predvsem zunaj Evropske unije. Uporabiti moramo to, kar nam ponuje kvotski protokol. Dejstvo je, da zahtevamo znotraj Evropske unije torej 25 odstotkov znotraj Evropske unije, 5 odstotkov pa zunaj Evropske unije s pomočjo kjotskih mehanizmov. To je ključni poziv, ključna zahteva. Ne vem, če boste imeli še čas eh, za to, da bi bili prisotni pri izmenjavi za komisarko Hedegar. Tukaj bodimo usporedno razpravo o načrtu za leto 2050. Tukaj je zelo zanimivo videti, eh, kakšne so načrtovane etape do sredine stoletja, ko si želimo zmanjšati emisije od 80 do 95 odstotkov. Mislim, da je čas za zaključen, ker je prišel že poročevalec Zajkhut in ostali. Najprej bomo vodili razpravo o tem, potem pa nadaljevali s naslednjo temo. Zdaj pol ure podnebne spremembe oziroma varstvo podnebja, potem pa naprej. Tako da bo kolegica poklicala strokovnjake iz svoje ekipe, jaz pa strokovnjake iz moje ekipe. Sem Jozef Göpel, sem vodja poslanske skupine CDU-CSU v Nemškem Bundestagu. Pozdravljam naše kolegice in kolege v Evropskem parlamentu. Rad bi vam poročal o tem, da imamo soglasno sprejet sklep Nemškega Bundestaga, ki predvideva 40 odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 brez postavljanja pogojev. Seveda pričakujemo, da bo Evropska unija eh, povišala svoje celje nad 20 eh, odstotkov. Številke Eurostata kažejo, da smo dosegli že 17 eh, odstotkov. Zato smo mnenja, da je tri odstotke za devet let premalo, to ni verodostojen cilj, zato resnično prosimo, da Evropska unija je tukaj, da signal pred drbnom. Bojimo se, da če Evropska unija ne bo naredila ustreznih korakov, drben ne bo uspešen. Naj vas eh, opozorim na to, da smo si bili enaki v vseh poslanskih skupinah. Vsi si želimo nizkooglično gospodarstvo, ki se nam zdi tudi velika priložnost eh, za industrijo, za gospodarstvo, tudi v povezavi z izstopom iz jedrske energije. 80 odstotkov skoraj, skoraj 80 odstotkov prebivalcev je za spremembo v energetski politiki, brez tega ne bi mogli doseči našega soglasja. Menimo, da je to za vse evropske države velika priložnost, zato prosimo, da vsi gremo po tej poti zelo dosledno. Hvala lepa, Jozef Köfl. Hvala lepa, minuta 25. Nekako smo si namenili, da bi vsak govoril minuto, minuto pa pol do dve minuti, tako da bodo vsi prišli na vrsto. Chris Davis. Sem Chris Davis, sem predstavnik eh, skupine Alde. Mislim, da je jasne izjave predsednice in tudi vas, da imate soglasje poslanskih skupin glede zmanjšanja emisij CO2. To pogosto ni tako. V našem odboru se takšno soglasje ne odraža. Tudi ga ni videti v moji lastni skupini. Sam se seveda za to zauzemam in eh, tudi vlada Združenega kraljestva je sprijela to vrstno odločitev prejšnji teden. vas je poročevalec na tem področju, zato bom njemu pripustil, da vam razloži, kaj se bo dogajalo jutri na glasovanju. Dosegli smo bistveni napredek, vendar. Ta ni tako ambiciozen, kot bi si želeli. Imamo napetosti v svetu, ki se seveda odražajo oziroma prenašajo od vlad preko sveta na Evropski parlament. Tako da imamo veliko upora proti tovrstnim ciljem, veliko skepticizma proti zelo ambicioznim ukrepom, ki naj bi ovirali gospodarski napredek. Vendar pa ravno zato, da bi spodbudili naša gospodarstva, moramo investirati v nizko oglično gospodarstvo. Ne moremo si privoščiti tega, kar si privoščijo Kitajci v petletnem načrtu, ki, kjer nameravajo nadaljevati tako kot vedno. Moramo postaviti drugačne politike kot na Daljem shodu. Gaius Julius Caesar. Name, ja, ja Naslednji Gaj Juli Cezar. Da, gehört halt äh, der Vorname Gaius Julius und äh, ob k Cezarju sodi ime Gaj Juli. Ne vem, če sem v sorodu z njim, tega ne morem dokazati, ne bi pa tudi izključeval tega. Če govorimo o ciljih eh, pri emisijah CO2, sem mnenja, da je tudi velika priložnost, ki nas čaka, če upoštevamo razvoj tehnologije. Zato bi morali dobro razmisliti, tudi o vlogi Nemcev kot zgleda, vendar pa tega ne smemo uporabljati samo kot eh, pritisk, ampak eh, ponudimo možnosti in pokažemo možnosti tudi tistim državam, ki so tukaj še skeptične. To je seveda povezano tudi z gospodarstvom, z delovnimi mesti, z podnebnimi spremembami in seveda tudi socialno komponento. Mogoče bi lahko razmislili tudi o mednarodnih projektih. Z našim odborom smo bili pred kratkim v Afriki. Deset afriških držav se je združilo za zeleni pas, ki je 15 km širok in 200 km dolg. Moja želja bi bila, da podpremo to vrstne skupne projekte te, pri katerih lahko dosežemo enotnost Afrike, tukaj lahko dosežemo nekaj za okolje, podnebje, pa tudi za zagotavljanje preživetja prebivalstva za prehrano. Pri tem bi morali biti prožni, misliti mednarodno in podpirati to vrstne projekte skozi razvojno pomoč in tukaj izražam tudi eh, prošnjo Evropskemu parlamentu, da to storite skupaj z nami. Hvala lepa. Naj povem, da prejšnji teden v Budimpešti eh, potekala parlamentarna skupščina Evropske unije in AKP. Tukaj je bila velika tema podnebne spremembe pri razvojnih perspektivah. In tudi v Afriki smo videli, da so nekateri to že razumeli in želijo nekaj narediti, drugi niso razumeli in ne želijo nič narediti. Potem so bili z odborom tudi v Varšavi v pripravah na polsko predsedovanje lahko povem, da kolegi na polskem na to gledajo kot na grožnjo, tako da je bila razprava vedno okoli tega, da to preveč stane, da bo to ogrozilo našo konkurenčnost. Tako da je na evropski ravni 27 držav članic neke vrste paralelogram. Enih, ki so takšni, drugi pa drugačni. Eni so zelo spredaj, drugi pa predvsej zadaj. Tako da nas čaka še veliko dela, da Evropo kot celoto prenesemo naprej. Ana Rozbah je naslednja. Hvala, sem Ana Rozbah, prihajam iz Danske, sem koordinatorka za skupino ECR. Pravzaprav je predsednik povedal vse, kar sem želela povedati. Najprej smo med eh, frontrunneri, to se pravi tistimi, ki vlečejo spredaj, po drugi strani pa ne moremo veliko narediti na globalni ravni. Naj povem, da se je naša skupina odločila žal, da bo glasovala za 25 odstotni cilj, kar se mi zdi nekoliko tež, težavno kot danki. Danci namreč eh, na zadevi gledamo tako, da če lahko dosežemo več, bi morali si zastaviti višji cilj. Vendar pa mora imeti vsak tudi priložnost eh, storiti nekaj drugače seveda moramo dati možnost za izmenjavo najboljših praks in mogoče potegniti zraven tiste, ki še niso tako daleč. Mislim, da smo se tukaj nekje zatanknili. Naučiti se moramo, da je treba pokazati večjo odgovornost pri vsem, kar počnemo v Evropi, tako da bomo dober vzgled. Seveda pa moramo tudi prodati to, kar ponujamo. Vidim namreč, da američani veliko počnejo v Afriki. Torej, gredo v Afriko in eh, ostajajo tam, dokler je delovna sila poceni, ko se to spremeni, grejo naprej. In nekje tukaj smo tudi mi. Hvala lepa britanska, mora pa ohraniti odprte meje, tako da bodo lahko misli in blago tudi se pritakali sem in tja. Ampak to ni današnja tema. Švabe SPD frakcijo. Švabe iz eh, SPD. Ja, Frank Švabe, bin äh, der Sprecher für Klimaschutzpolitik. Äh, za socialne demokrate sem predstavnik v odboru za okolje nemškega bundestaka. Slišali smo že, da smo si v vseh poslanskih skupinah edini, da je treba zasledovati cilj 30 odstotnega zmanjšanja emisij. Povedati moram, da sem nekoliko razočaran na tem, kaj se dogaja v odboru za okolje Evropskega parlamenta, kajti kot uh, smo slišali, teh 25 plus x odstotkov ni posebno ambicioznih zaradi tega, ker so tako ali tako vključeni v cilj ciljih 2020 Evropske unije. Zato bi si v našem odboru želeli bistveno več. Evropska unija se mora odločiti, ali bo sprememba v energetski politiki priložnost ali ne. Mislim, da na dolgi rok nimamo alternativ. Ne glede na to, o čem razpravljamo problemi zgoraj, to so podnebne spremembe ali pa spode, to so naravni resursi na vsak način je priložnost ne samo za Nemčijo, ampak tudi za vse ostale. Upam, da bodo to spoznale tudi druge države v Evropi, pa tudi v svetu. Seveda je treba prestrukturirati posamezne eh, države. Seveda so tukaj države, ki ne morejo narediti sprememb tako hitro, ker imajo določeno porabo energije. Organizirati se moramo tako, da bi tisti, ki imajo večje probleme pri prestrukturiranju, dobili ustrezno pomoč. Na vsak način pa mislim, da bi morali zasledovati ambiciozno politiko, ki je 30 odstotkov in ne manj. Hvala lepa, Frank Švabe. Zdaj je na vrsti Bas Ajkut, eh, poročevalec eh, Evropskega parlamenta, ki nam povedal, o čem bomo jutri glasovali. Ne morem odgovoriti na vsa vprašanja, seveda mora vsak glasovati sam. Vsak bo našel svoje argumente. Jaz se najprej upravičim, da sem nekoliko pozan, običajno sem eh, točen, ampak eh, bil sem na drugem sestanku, zato nekoliko zamujam. V nemškem Bundestagu je očitno veliko eh, soglasje preko meja političnih skupin in sicer, da je 30-odstotni cilj pot za Evropo, to je mnenje tudi zelenih eh, tukaj in lahko bi govorili tudi o 40 odstotkih, če bi bili ambiciozni. Ampak razpravo smo vodili, kar je pomembno, glede tega, kar se je dogajalo v zadnjih mesecih, je, da smo v parlamentu delali na procesu, v katerem sedaj večina strinjati, da so okoljske politike, podnebne politike dobre za Evropsko unijo. In to je že korak stran od stališča, ko smo govorili samo ali o ekonomiji ali pa o ekologiji. To fazo smo že premostili. Ne gre za eno ali drugo, vemo, da lahko oboje med seboj povežemo in da to tudi moramo storiti. Ta teden je zeleni teden v Evropski uniji, to pomeni, da je komisija organizirala celo vrsto aktivnosti, ki se ukvarjajo za učinkovito rabo eh, virov. Kot evropska ekonomija se moramo na to pripraviti. Pripraviti na to, da bomo učinkovito koristili vire, ki so nam na razpolago. Vprašanje je. Kje bomo končali od pri 30 odstotkih od nič? Ne povem, da zelo cenim razpravo, ki smo jo vodili. Zdaj smo dobili predvsej veliko soglasje v parlamentu, da bi sprejeli cilj 25 odstotkov domačega znižanja. Samo o 25 govorimo, vendar pa smo dobili soglasje. Gre pa za domače zmanjšanje 25 odstotkov. Torej, če si pogledamo CDM in sam na trg, je 30 odstotkov samo majhen simbolični korak, ki ga je treba narediti. In doslej smo eh, se nekje zaustavili pred 30 odstotki, ki jih ne moremo podpreti, lahko pa podpremo 25 odstotkov. Ta številka 30 je politizirana, kar obžalujem, kajti če si pogledamo argumente in vse, kar je s tem povezano in podpiramo 25 odstotkov domačih, ne moremo pa narediti tega končnega koraka do 30 eh, v celoti, potem imamo kompromisni eh, predlog spremembe, konsolidiran, ki ga podpiramo podpira veliko političnih skupin, ne pa tudi vse, ki pozivajo k cilju 30 odstotkov. Glasovanje bo jutri, zato prosim tiste, ki podpirajo 25 domačih, da naredijo še zadnji korak in rečejo, to v bistvu pomeni 30. Tako lahko dobimo večino jutri in ne bomo razočarali nemškega bundestaga in bomo lahko dejali, da smo tudi v vseh političnih skupinah sprejetih 30 odstotkov in potem bo Evropski parlament igral pomembno vlogo na področju okolja kot doslej. Pripričan sem, da se bo to zgodilo jutri, ker gre za zelo eh, mali korak od 25 doma in 30 skupno. Tisti, ki so za 25 doma, ne pa 30 skupaj, eh, Želim veliko sreče pri tem, kako bojo to obrazložili, zaradi tega, ker bo to težko dosledno obrazložiti. Sam bom dosleden in bom ponudil 30 odstotkov in upam, da bom lahko to tudi obranil kot poročevalec. Hvala vas. S tem bomo zadovoljili prihodne generacije. Bundestag je samo instrument, tako kot mi. Naš cilj je, da rešimo planet. Hermann Ott je naslednji. Ja, vielen Dank. Ich bin Hermann Ott, äh, klimapolitischer Sprecher. Hermann Ott, sem povednik za podnebne spremembe v Nemškem Bundestagu. Na količem, ah, Evropa. Če vidimo, kako se obnaša Evropa v tej situaciji. Spoznali smo mnoge institucije, pogovarjali smo se z mnogimi ljudmi in kar me je dejansko diese Zaghaftigkeit. Prestrašilo je to oklevanje, ki smo ga doživeli povsod. Nobenega poguma ni videti. videti. Evropa se mora odločiti, kakšno vlogo namerava igrati v svetu 21. stoletja. A se bo pustila odriniti na stranski tir, medtem ko bosta eh, ZDA in Kitajska vodila igro ali pa Evropa dejansko hoče biti močan akter in sooblikovati prihodnost tega planeta. Zato si mora Evropa sama postavljati cilje, ki so primerni grožni podnebni sprememb. To, najmanj, to je najmanj 30 odstotkov zmanjšanje do leta 2020. Poleg tega mora Evropa narediti vse korake za izvedbo tega. Zakaj še nimamo zavezujočega cilja učinkovitosti, naprimer? In tretjič, mora Evropa na mednarodnem parketu ravnati tako, da bo veljala za resnega, pomembnega svetovnega akterja. In prvi majhen korak treba je začeti z majhnimi koraki. Bi bilo to kar je predlagal tudi Bas Eichhut, da se zedinimo na 30 odstotkov. Ne bi bilo lepo, če ne, bi na tej skupni seji odbora Evropskega parlamenta in uh, odbora iz Bundestaga si skupno postavili cilj 30 odstotkov. Razpravo sem spremljal in to se bo odvijalo do zgodnih jutranjih ur beim letzten Redner, welche Aufgaben wir. Hvala lepa. Nekaj bi povedal o tem, kakšne naloge imamo v Evropi kot uh, dolgoletni član tega odbora. Me zanimajo seveda tudi odstotki, vendar pa sem se že naučil, da smo marsikaj že sprejeli, kar pa se je dogaja drugot po Evropi, je pa druga pesem, kot ste povedali, gospod Od. Lahko gotovite že na osnovi številk, da je situacija zelo različna v Evropi, zato me podobno kot vprašanje 25, 25 ali 30 odstotkov enako zanima, s kakšnimi instrumenti želimo to doseči. Enega ste omenili. Dejali ste, da nimamo zavizujočih eh, ciljev glede učinkovitosti, kakšno naše stališče glede CDM, kako zgleda z finančnimi makinacijami, ki potekajo in predstavljajo veliko, veliko težavo. To bi me zanimalo. Zanimalo bi me, katere instrumente podpirate vi, da bi prišli do cilja XY. Zanima me tudi, kje imamo kontrolne možnosti znotraj Kyoto. Sam jih še nisem odkril zelo težko je v nekem organu, v katerem je treba doseči soglasje, kar smo dosegli na mnogih konferencah, vključili tudi instrument eh, kaznovanja. Ne nujno, da so to neke kazni, ampak eh, so neke upomnike, s katerimi bi lahko zapisali, da eni sodelujejo, drugi ne. Tega nimamo. Sam bi se lahko hitro zedinil glede više številke, če bi naredili nekaj na področju deforestacije. Celotni Af južnoameriški kontinent gori. In tukaj imamo ogromne emisije CO2 in mi pa se prepiramo o, dva, o dveh, treh odstotkih, tam pa so faktori tisočkratniki tega. Mislim, da v Cancunu nismo zadev zastavili ravno napačno, ampak tukaj bi morali nadaljevati. In potem bi bil tudi sam za to, da nadaljujemo z našimi cili. Ralf Linkert iz Die Linke. God, für die Linke. Hvala lepa. Sem eh, poročevalec za koordinator za stranko Linke v Bundestagu. Prav imate, gospa Berend, moramo nakazati poti, kako lahko dosežemo cilj 30 odstotkov. Jaz prihajam iz vzhodne Nemčije in vem, eh, kaj se je zgodilo v vzhodni Evropi, kako so se razmere tam spremenile. Sedaj prihaja do novega preloma in podobno je kot v 90. letih v Zvezdni republiki. Namreč takrat eh, je veljalo, da vetrna energija porabi več energije, kot jo proizvode. Uh, takšno nezuman, nezaupanje je potrebno premagati in zato bi lahko Evropska unija sestavila spodbojevalni program, tako da bi spodbudil ravno te države, zato da bi odpravile to nezaupanje in eh, v teh vzhodnoevropskih državam bi morali pri tem posvetiti posebno pozornost. Lahko bi tudi obnovljive energije vključili v obstoječo industrijo, na ta način bi povečali njeno spremljivost in bi lahko srednjeročno in pa dolgoročno poskrbeli za to, da se zmanjša število obratov, ki deluje s fosilno energijo, zlasti na Polskem, naprimer. Polska je tukaj velik potencial za obnovljive vire energije. Te potencijale je potrebno izkoristiti. Ni dovolj, da podajamo samo argumente, ampak moramo podati tudi konkretne zglede. In zato ima Evropska unija tukaj veliko odgovornost. Kot nacionalni parlamenti tega ne moremo privoščiti. Lahko poskrbimo samo za to, da skušamo delovati kot zgled in da zmanjšujemo gospodarska neravnovesja v Evropski uniji. Se pravi, te podnebne izzive moramo jemati kot odziv, kot izziv, s, katerimi, s katerim lahko odpravimo tudi druge probleme, ki obstajajo v Evropi. Hvala lepa, res je. Potreben je nekakšen premik k ukrepom učinkovitosti. Potrebna je nova strukturna politika. Seveda bo to težek boj, kaj ti obstajajo številne zahteve strani letališč, pristanišč, cest. In tukaj bo potrebno poskrbeti za alternative. Linda McEwan je naslednja. Hvala lepa, vse lepo pozdravljam na tej seji. Sama sem Linda McEwen iz Združenega kraljestva, prihajam iz stranke laboristov in sem koordinatorka za stranko SED v tem odboru. Zelo, zelo koristno je slišati, kaj se dogaja v Evropskem, oprostite, v Nemškem parlamentu. Zanima me, kakšne povezave imate z parlamenti v drugih državah. Kakor je povedal Bas, v parlamentu ni enostavno doseči dogovora o podnebnih spremembah. Odkar smo se dogovorili o podnebnem svežnju decembra 2008, smo vedno znova bili priča po izkusom, da se vedno znova odpira ta svežen, da se govori o tem, kaj, je, kaj so podnebne spremembe v prevarjavi z gospodarskimi problemi. Zanimivo je to, da ste enega mnenja v vašem parlamentu, ampak tukaj v parlamentu eh, je nemška industrija ena izmed glavnih lobistov, ki nasprotujejo tem podnebnim ukrepom, saj skozi govorijo o tem, kako bo to škodilo gospodarstvo. Zanima me, kakšen vpliv imate vi na nemško industrijo in zanima me, zakaj vaše sporočilo um, ne sporočilo ne uh, more tukaj vplivati in ne more upl zmanjšati vpliva nemške industrije, ki spodkopava zakonodajo, ki jo sprejemamo tukaj. Hvala lepa še dvema gospema. Bomo sedaj dali besedo uh, gospe Rodberen in pa gospe Bulling-Schröter. Se še kdo javi k besedi? Aha, še Jozef Fell. Dobro. No, potem bomo pa nadaljevali. Se še imamo dovolj časa. No, Dagmar, eh, vsaj enkrat ne boš imela zadnje besede. Jaz se tega sploh nikoli nimam, ko bi bilo to vse tako enostavno. Javila sem se k besedi, ko sem prisluhnila kolegu Otu. Pravzaprav ni nujno, da bi nekaj povedala, ampak eh, ko slišim nekoga, kako se pritožuje nad Evropo, eh, mi kar zraste greben. Eh, več eh, let sem bila poročevalka za odbor Envi in spomnim se, no, ko nas gospod Od poziva k temu, da naj bomo drzni, se lahko spomnim, eh, kdo je bil tukaj pogumen. Vse, kar ste sprejeli okoljske zakonodaje v Nemčiji, smo vam morali usiliti. Ja, lahko kar naštejem, si lahko skupaj vse skupaj ogledamo pa ne vem, kako boste potem izpadli. No, pravzaprav je to stranska tema, govorim bolj o nekem splošnem vtisu. Obstaja samo en kos zakonodaje, ki jo ima Nemčija boljša, drugače pa če si ogledamo dioksin, odpadke, izgorevalne naprave, eh, zaščita podtalnice, vse to je evropska zakonodaja in to je tudi zakonodaja, ki se v Nemčiji ne izvaja pravilno in to je problematično. Eh, lahko sprejemamo to zakonodajo, ampak eh, potrebno je potem tudi resnično izvajati. Sedaj pa podnebna politika. Eh, lahko je, enostavno je reči, da smo za to mejo 30 odstotkov. Gospa McEwan je ravno kar na bolj vljuden britanski način povedala, da smo parlament, ker imamo 27 držav članic. Te države članice imajo raznolike strukture in vse skupaj moramo skušati doseči rezultat, ki ne bo zapisan samo na papirju. V res je, lahko se odločimo 30 odstotkov um, in delno lahko to tudi izvajamo ob, z obstoječimi strukturami. sama vedno skušam biti kar se da ambiciozna. Ampak ne na zadnje šteje rezultat, ki ni zapisan samo na papirju, ampak ki se ga tudi resnično izvaja. In nisem pripričana, če bo eh, v tem primeru tako. Linda McEwen je povedala, kjotskega protokola niso izvajali države članice in Nemčija je bila tukaj vodilna. No in če že predlagate neke apele, potem eh, pozivam vas, da vi spodbudite nemško zvezdno vlago. Eh, vlado. To bi eh, bila dobra spodbuda. Ja, dobro, pravzaprav imamo vsi enake cilje na področju podnebnih sprememb in drug, drugega spodbujamo in to je dobro. Hans Josef Fel je naslednji. Hvala lepa. Dobro je, da imamo tako živahno razpravo, kjer eh, argumenti trčijo drug ob drugega. Eh, to je razprava, ki se dogaja tudi v javnosti in zato je dobro, da tudi eh, tukaj to poteka na podoben način. Strenjam se z stališčem, da lahko Evropa dokaže veliko uspehov na področju podnebnih sprememb. Smo vodilni, kar se tiče tehnologije, ko gre za tehnologije v mnilih virov, tudi ko gre za energetsko očinkovitost. In uh, če smem ob strani omeniti, je to nek uspeh tudi v nemški zakonodaji. Se pravi, tukaj gre za zakonodajo, ki je presegla nemški prostor in je vplivala tudi na druge države članice v Evropi. Ampak sedaj ne smemo počivati na lovorikah. Tukaj obstajajo veliki izzivi. Omenil bom Kitajsko, ki med tem. Uh, eh, eh, skuša prevzeti vodilno ulogo uh, in to iz gospodarskih vzrokov. Vejo, da obstajajo nove tehnologije, vedo, da se lahko rešijo odvisnosti od eh, vedno manjšega števila fosilnih virov in pa jedrskih virov in zato se preusmerjajo v bolj ekološke vire. Eh, to grožnjo moramo vzeti jasno, eh, resno in obdržati vodilno vlogo Evrope na tem področju. Pa ne samo na področju podnebnih sprememb, ampak tudi, ko gre za 20-odstotni cilj na področju en energetske učinkovitosti in ko gre za 20-odstotni cilj za obnovljive vir energije. Tudi to moramo resnično začeti izvajati. Zato imamo priložnost. In to ne na ta način, da bi s tem pritisnili na gospodarstvo. Ne, gospa McEwan, veliko je nacionalnih industrij v Nemčiji, ki imajo sedaj veliko tržnih prednosti iz tehnologij obnovljivih virov. Trenutno gre za 370 tisoč eh, delovnih mest na tem področju, se pravi, tukaj ni nobenega protislovja med podnebnimi spremembami in pa obnovljivimi viri energije. Ampak vsi skupaj moramo stopiti skupaj, tako da bomo ostali vodilni tudi v izvoznem sektorju. Eh, zato pa seveda potrebujemo nove spodbude in mi se bomo vsekakor prizadevali za takšne spodbude. Hvala lepa. Ja, ne bomo prišli dlje daleč, če bomo sedaj razmišljali o tem, kdo je dosegal več in kdo manj. Pravzaprav potrebujemo prednosti za vse države članice. Matijas Grote je naslednji. Hvala lepa. Zakonodaja na področju obnovljivih virov in vrčevanja energije je dosegla veliko soglasje v nemškem Bundestagu in to je bila ena izmed velikih pobud, ki je prišla iz parlamenta. Mislim, da je to prišlo uh, leto 1992. Potem smo ta zakon revidirali, smo ga napravili za še bolj učinkovitega in eh, pravzaprav je to postal izvozni uspeh. Eh, sam prihajam iz regije, ki ima že sedaj več kot 50 odstotkov veterne energije v eh, energetski mešanici. Linda McEwan je že povedala, da je bila da bi bil velik dosežek leta 2008 sprejeti podnebni, se, podnebni svežen. Um, Linda McEwen je bila pristojna za schemo ETS in tisti, ki so nas pri tem ovirali, je bila delno uh, nemška industrija, govorili so o zatonu Zahoda. Mi smo bili vseeno pogumni, smo naredili velik korak naprej z podnebno energetskim svežnjem. In uh, dogovorili smo se tudi o tem cilju 30 odstotkov, če bi se nam pridružile tudi druge države članice. No, pot ni bila najboljša. Vse skupaj bi morali organizirati s pomočjo čistih mehanizmov in tako naprej. In uh, razumeti je potrebno to, da moramo najprej obvladati naše, naše lastne izpuste. Uh, Eh, potrebujemo torej nekakšen notranji cilj najprej. To, kar je zapisano v poročilu Eichhout, je zelo pomembno. Eh, to, da želimo notranje gledano preiti iz, 30, iz 20 na 30 odstotkov, to je zelo velik korak naprej. In če bomo to soglasno sprejeli v parlamentu, potem je to lahko sicer samo poročilo na lasno pobudo, nima zakonodajnega učinka, ampak ima vseeno določeno vrednost. Če dobimo večino pri glasovanju, potem pa se ne bo nič zgodilo, ta papir ne bo nič vreden. In ko bomo glasovali o novi zakonodaji, sam tukaj vemo, o čem govorim. Bil sem vključen pri pripravi zakonodaje Eh, ko je šlo za izpuste avtomobilov in številni kolegi se morda spomnijo, kako so jih napadali lobisti, tako da več ni bilo tiste volje, ki se je odražala v prejšnjih uh, resolucijah. To, kar je izpogojeval bas Eichhut, je spoštovanje vredno. In če bomo dobili veliko večino za to poročilo, bomo s tem poslali pomembno sporočilo. Naslednji korak je 30 odstotkov. Sem pa skeptičen, ko gre za mehanizme čistega razvoja. In še nek drugi mehanizem, no to se mi pa ne zdi ta najboljša mehanizma. Predsednik je prekinil govornika. Henrik Libink je naslednji. Hvala lepa. Vedno znova slišimo isti argument, ko gre za prehod na obnovljive vire energije. Če če da ljudje ne bi sprejeli veternic eh, na podeželju in tako naprej. Naj eh, poročamo o izkušnjah iz mojega volilnega okrožja. Gre za nemško severno obalo, skoraj že za dansko. V mojem volilnem okrožju stoji več kot tisoč veternic. To je več kot na Bavarskem in pa v Baden-Württembergu. Eh, in eh, gotovo tudi pri tem, pri tem vprašanju obstajajo regionalne razlike. Nam je uspelo zato dobiti tudi podporo javnosti, podporo prebivalstva, načrtujemo še nove veternice gre za trikratno površino, eh, ki je trikrat večja, kot jo je najprej ponudila naša skupnost. Eh, gre za to, da so ljudje lastniki teh obratov in zato eh, ta dodana vrednost ostaja v regiji. In to kaže na to, da ni protislava med obnovljivimi viri in pa gospodarskimi cili. Prej so bile to regije, ki so, bilo, ki so bile strukturno šipke in s pomočjo izgradnje obnovljivih virov energije nam je uspelo spodbuditi regionalno gospodarstvo in uh, poleg tega je to sprejelo tudi uh, lokalno prebivalstvo. Zato mislim, da obstajajo dobri primeri, ki nas lahko uh, spodbudijo, da nadaljujemo po isti poti. Hvala lepa, še sama sem želela nekaj povedati o tem. Um, no, To, kar je povedala kolegica, se mi je zelo, zelo dobro. Prav gotovo obstajajo močne lobistične skupine, ki imajo vpliv na evropski. Uh, Eh, ravni, ko gre za izpuste CO2, ko gre za izpuste iz avtomobilov in, in tako naprej. In zato je dobro, da se tudi mi tukaj srečamo, da razpravljamo o tem in uh, želela bi si še širšo izmenjavo mnen tudi za drugimi parlamenti. Potem bi lahko o vsem skupaj še bolj konkretno razpravljali. Lahko bi razpravljali o, o virah in o uh, spodbudah. Prav gotovo tukaj obstajajo tudi določeni strahovi. Uh, Ehm, delovna mesta so negotova. In če ne bomo poskrbeli za nove spodbude, ja, seveda je nujno upoštevati tudi ta cilj 30 odstotkov, pravzaprav bi potrebovali cilj 40 odstotkov. Moramo pa se vprašati, kako doseči ta cilj. Mislim, da je potrebno še veliko več razpravljati sicer bo obveljal strah o izgubi mest v Evropski uniji. To bo prevladalo in vidimo, da v nekaterih državah članicah obstajajo eh, veliki protesti zaradi socialnih problemov. Ljudje imajo druge probleme kot podnebne spremembe, eh, nižajo se jim pokojnine in tako naprej. Vse to je potrebno upoštevati, zato potrebujemo bolj intenzivne razprave o tem, tudi o tem, odkot eh, lahko prihajajo sredstva in tako naprej. Ja, hvala, to je šlo za prvo razpravo o podnebju. Soglasno stališče v Bundestagu je spodbuda za to, da tudi Evropski parlament najde takšno soglasje, da poskrbimo za več ambicij in za večje cilje zmanjšanja. Mislim, da smo na dobri poti um, če bo to, kar bomo jutri glasovali, obveljalo tudi v Evropskem parlamentu, tudi v plenarnem zasedanju, potem uh, bomo dosegli več, kot je dosegal svet, tudi v komisiji, stvari še niso jasne in uh, Pred Durbanom bomo imeli še dva ali tri vrhove in prepričan sem, da bo ta razprava še napredovala. Naslednja predsedujoča je naša soseda Poljska. Oni bodo govorili v imenu Evropske unije, ne samo v imenu svoje lastne države. In uh, zanimivo bo videti, kako se bo odrezala Evropska unija pri konferen na konferenci v Južni Afriki. Imamo že družene sklepe, ko gre za leto 2050 in jasno postaja to, da če bomo izgubili to desetletje, potem naslednje tudi ciljev za naslednja desetletja ne bomo več dosegli. Hvala lepa, razprava je bila zelo koristna, zelo pomembna. Pa gotovo bi morali razpravo v takšnem formatu še kdaj ponoviti. Sedaj imamo še nekaj časa za naslednjo temo, kako je zapisano na mojem dnevnem redu. Gre za učinkovitost virov, gre za biotsko raznovrstnost. jasno vemo, da imamo na tem področju samo sporočilo, nimamo še inštrumentov, imamo samo določen dokument. Uh, ni dovolj, da povečamo energetsko učinkovitost, ampak moramo povečati tudi um, učinkovitost virov. Bundestag ima poseben odbor, ki se ukvarja s tem vprašanjem. Eh, vendar pa so potrebni tudi ukrepi na evropski ravni. Eh, Hans Eker bo jutri prisoten na začetku oziroma odprtju zelenega tedna. Ko gre za biotsko raznovrstnost, smo imeli močno delegacijo v Nagoji, tudi Bundestag je bil tam prisoten. Sam sem bil pred tremi ali štirimi tedni v, no, na Norveškem, eh, ki je edina država, ki ima zakonodajo o protokolu ABS. Pomen vode za medicino in kosmetiko. No, tam so imeli nekakšne lišaje iz norveškega pogorja, za, ki se uporabljajo v medicini in v kozmetiki. Potem so se spomnili, da imajo vire, ki jih je potrebno um, zaščititi. Šele potem pa so prišle tudi ideje z drugih kontinentov. Tudi Evropska unija bi tukaj potrebovala zakonodajo. in zato je potrebno razpravljati tudi o strategiji za zaščito narave. Krise Davis se je prvi javil k besedi. Hvala lepa. No, med uh, cilji na področju bioraznovrstnosti je ta, da bi tudi obnovili ribje stalaže uh, eh, v naslednjih petih letih. No, ne vem, če bo to možno v petih letih. 13. junija naj bi komisija sprejela predloge za reformo skupne ribiške politike in naj bi razmislila o bolj trajnostnem pristopu. Vprašanje je naslednje. No, ko bodo objavljeni ti, ko bodo objavljene te podrobnosti, se postavlja vprašanje, ali bodo dobili tudi ustrezno politično podporo. Prejšnji teden je parlament z večino 2 proti 3 glasoval za to, da bi dali ribičem razpolago več virov zaradi visokih cen nafte. Subvencije v času, ko je ribištvo netrajnostno, se mi zdijo netrajnostne. Ampak večina Nemcev je to prav tako podprla. Zanima me, kakšno je stališče nemškega Bundestaga s tem v zvezi. Smeš. Matija Smirš. Ja, Matija Smirš, umetpolitična sprecher da SPD. Prihajam iz stranke SPD. Uh, äh, želim govoriti tako o vidiku subvencij, pa tudi o vidiku, ki nima neposredno praviti za ribiško politiko, ampak za kmetijsko politiko. Uh, To, kar je predlagal pristojni komisar na tem področju, bi lahko bil pomemben prispevek k večji, večji zaščiti narave, večji zaščiti živalskih vrst. To bi lahko dosegli na ta način, da bi uh, subvencije v kmetijstvu povezali z uh, uh, cilji na področju uh, podnebja, zaščite narave, zaščite vrst in tako naprej ta pristop, ki mu sledi gospod Čajolos, je eh, pristop, ki ga lahko zastopamo tudi mednarodno gledano. Plačila je potrebno povezati z osnovnimi okoljskimi cilji. Eh, in morda bi lahko to vrstnem pristopu razmislili tudi pri ribiški politiki, da bi torej subvencije povezali z eh, tudi drugimi cilji. kot nacionalni parlament želimo kmetijstvo močno povezati z okoljskimi cilji oziroma ga združiti s njimi. Bas Ajkut je naslednji. Well, on the issue of biodiversity, I do... Hvala lepa. Ko gre za biotska raznovrstnost, še nismo tako daleč kot na področju podnebnih sprememb. Vemo, kakšni so konkretni učinki podnebnih sprememb, vemo, da obstajajo rešitve, da imajo te tudi določeno gospodarsko vrednost. Zato imamo jasne cilje in uh, nadaljujemo po tej poti. Ko gre za biotsko raznovrstnost, pa imamo bolj splošne cilje. Sedaj se je Evropska unija dogovorila o tem, da želimo do leta 2020 ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti. To je vse lepo in prav, ampak kaj točno to pomeni? In tukaj razmišljam podobno kot Chris Davis. To pomeni, da mora Evropska unija drastično spremeniti svojo kmetijsko politiko, svojo ribiško politiko. In če rečemo, da želimo odpraviti škodljive subvencije, moramo to narediti v vseh industrijah. Eh, naprimer odpraviti poceni dizel za ribiče, za, za kmetijstvo. Vse te subvencije še vedno obstajajo. Zato imam vprašanje za Bundestag. Če smo si enake, ko gre za biotsko raznovrstnost, kakšno je pa stališče, ko govorimo o skupni kmetijski politiki ali o skupni ribiški politiki? Na teh političnih področjih je potrebno poskrbeti za spremembe. Drugače se lahko eh, dogovorimo o nekih eh, ohlapnih ciljih glede eh, ohranitve biotske raznovrstosti, istočasno pa, ko gre za gospodarstvo in ribištvo, se nič ne spremeni. Zato moramo spodbuditi nacionalne parlamente, vključno z Bundestagom, da te lepe cilje spremenijo v konkretne cilje. Drugače bo to ostalo samo nek, nekaj ohlapnega. Hvala lepa. Gajs uh, Julius Cezar bo nekaj povedal o tem. No, ko govorimo o biotski raznovrstnosti, gre tukaj za nacionalno nalogo in uh, seveda je potrebno tukaj upoštevati gospodarske interese lastnikov, torej tudi kmet, kmetovalcev, z cilji na področju zaščite narave če bomo ureditev iz leta 2013, um, če bomo torej ta sredstva vezali na določene okoljske cilje, potem bi to bil dober ukrep. Kmetijstvo bi lahko povezali za zaščito narave in tukaj bi lahko postavili tudi um, nova merila. Mednarodno gledano, Pa si moramo postaviti naslednje vprašanje. Če se vsako leto izgublja površine v Nemčiji, ali ne bi bilo smiselno razmišljati o ukrepih, ki uh, so v nekaterih državah že v teku, lahko bi se skupaj še izboljšali. Uh, Eh, tukaj govorim o izpustih CO2, o zaščiti podnebja, vse skupaj je potrebno povezati z ohranjanjem gozdov in s tem tudi z ohranjanjem živalskih in rastlinskih vrt. Vse to so pomembne zahteve. Osrednje vprašanje pa je, kje so potrebne dodatne spodbude. Hvala lepa. Zaščita vrste je nacionalna naloga, kakor tudi energetska politika je nacionalna naloga. Eh, naloga. Ampak imamo pa skupne cilje. Skupna vprašanja sprememb. Evropa bo dosegla dodana vrednost, če si bo Evropska unija resnično postavila te cilje in če jih bodo tudi vsi izvajati. Na polskem sem se naučil to, da je glavna tema enaka plačila. Naslednje predsedstvo se bo borilo za to, da bo do um, kmetje na vzhodu dobili enako kot kmetje na zahodu. Pa še neka tema je tukaj pomembna. Gre za zaščita, zaščito tal. E, tukaj obstajajo argumenti, če sta tla ne krožijo, tako kot uh, voda in pa zrak. Ampak vseeno bi bilo koristno, če bi imeli direktivo na področju zaščite tal. O tem se bo vedno znova govorilo, kakor o počasti iz Lohnesa, ampak eh, no, lokalne vlade so tukaj še precej trdovratne in ne spreminjajo svojega mnenja. Ralf Linken je naslednji. Ja, also biodiversität. Ja, biotska raznovrstnost je široka tema. Če vzamemo samo ptiče in stalež ptic v evropskih gozdovih, ti so se opomogli. Poljske ptice so problematične in tukaj smo že pri ustrezni zakonodaji. Skupna kmetijska politika mora zagotoviti, da bo biotska raznolikost, pomemben faktor za izplačevanje subvencij. Iz levice pa pravimo tudi, da je treba dati perspektivo tudi ribiški politiki. Seveda mora biti politika tako usmerjena, da bodo ribiči imeli neko perspektivo, da bodo zaščitili stalež rib, hkrati pa bomo zaščitili tudi obstoj ribičev. Če bomo eno ali drugo zanemarjali, bomo izgubili ribe. tukaj mora Evropska unija bistveno bolj poseči, zaradi tega, ker na nacionalni ravni tega ne zmoremo. Zato sem hvaležen za okvirno direktivo o kemikalijah, naprimer, kjer ne moramo spraviti skozi na nacionalni ravni. Industrija si pač vedno išče najšipkejšega partnerja, vedno ta, tistega, pri katerem se lahko najbolje izmuzne skozi luknje. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se danes izmenjujemo tukaj. Nadaljevati moramo s to razpravo, tako da ne, nas ne bi industrija izigravala drugega proti drugemu. Ker zadeva okvirno direktivo o biotski raznovrstnosti, se popolno strinjam z kolegi. Tukaj imamo uh, eh, vero, rudnik vera, kjer imamo mrtve vode, vendar pa nimamo škodljivih snovi, zato ne rabijo sprejemati nobenih eh, ukrepov in tukaj bi morali sprejeti ustrezne predpise tudi za to vrstne obrate. Še zadnja z naše strani, Ana Rosbah, kratka kot vedno, hvala lepa. Tudi sama sem bila v Nagoji in govorila o biotski raznovrnosti. Nekoliko me je razžalostilo, ko sem potem prišla v Mehiko, kjer eh, so o biotski raznovrstnosti govorili zelo na kratko. Samo en stavek je o tem. Prihajam iz eh, države, kjer se bojimo dreves in jih sekamo, zaradi tega, ker se vsak eh, boji sence, ki jo dela sosedo v drevo. In eh, takšno mentaliteto je treba spremeniti. Prihajam sicer iz euroskeptične skupine. Ampak recimo v tej hiši govorimo o temi, kot so čebele. In eh, poskušamo zadeve tudi spraviti skozi. Spravimo ljudi skupaj za isto mizo in moramo razpravljati o tem, saj potrebujemo rastline, govorimo tudi o škodljivosti monokultur. Vse te zadeve so v našem skupnem interesu. Vsi moramo odpreti oči in pogledati, kako so zadeve med sebojno povezane v naravi. Hvala, predsedujoči. Hans Jozefel je naslednji. Hvala lepa. Mislim, da je omenjeno vprašanje glede subvencij v kmetijstvo na področju ekologije. To je zelo pomembno vprašanje, ki ga moramo obravnavati realistično. Pogosto slišimo, da se obnovljivi viri energije močno subvencionirajo, tako da se lahko uveljavljajo zopr fosilna goriva, kar eh, ne ustreza realnosti. Okoljska agencija iz Pariza je naredila poročilo za G20, potem poročilo. Subvencije znašajo 312 eh, milijonov evrov za fosilne energije, samo 52 milijard, torej 312 milijard, 52 milijard pa je subvencij za obnovljive vere energije. To pomeni, da mnoge države subvencionirajo pocenitev fosilnih goriv, kar iz okoljskega vidika ni sprejemljivo, kajti plačujemo davke zato, da spodbujamo eh, podnebne spremembe. To tudi ni sprejemljivo z vidika zadolževanja držav, kajti na ta način se zadolževanje povečuje. Tako da bi morali močno paziti na to in to povsod v Evropi, da prenehamo z izplačevanjem to vrstnih subvencij. Tudi v Nemčiji jih imamo, imamo subvencije za premog ali eh, poceni po dizel za kmetijstvo. Pa kar smo že slišali, Španija ima neposredna plačila iz proračuna za pocenitev ladijskega biodizla. Sploh države, ki so hudo zadolžene, tega ne bi smele več početi. Skupaj bi morali izdelati strategijo, ki bodo preprečile tako visoke subvencije v okolju neprijaznem sektorju. To je bil cilj za 2020, vendar pa se skoraj ne izvaja v državah, nikjer v Evropi. Tank Švabe je naslednji. Predsednik, gospod in gospodje, eh, sprašvali se, kako se obnaša Nemčija pri varstvu tal, eh, varstvu zraka. Sveda ni drugače kot v Evropskem parlamentu, imamo razlike med eh, političnimi stališči, to sveda ni vprašanje. Mislim, da ste napačno interpretirali kolega Ota, če govori o Evropi, govori o vseh, tudi o Nemčiji, tudi sam se čutim evropejca. In, uh, Evropski parlament eh, ne obravnavam drugače. Eh, bi pa še vedno bil razočaran, če ne dosežemo 30 odstotkov kot cilj, zaradi tega, ker je to soglasno stališče v Bundestagu v Nemčiji. Seveda pa se zavedamo, da imamo različna mnenja med različnimi odbori, političnimi skupinami in seveda drugimi akterji. Veliko imamo izjem, kjer se pripiramo z Ministrstvom za kmetijstvo, za našo poslansko skupino lahko rečem, da smo pri eh, pomorski oziroma morski politiki kot varstvu tal, eh, zato da imamo uravnoteženo politiko tudi pri drugih temah, eh, ki se nanašajo na ekonomske teme, ko gre naprimer za mene vrednosti v avtomobilski industriji in podobno. V Nemčiji, v nacionalnem parlamentu, smo tukaj v podobni situaciji kot v Evropskem parlamentu. Zato me zelo veseli, da vodimo to razpravo in menim, da bi jo morali tudi nadaljevati. Sploh zato, da bi ugotovili, kolikšni meri je, je mogoče doseči soglasje. Postopki v Evropskem parlamentu sicer potekajo nekoliko drugače, pa vendar imamo skupne cilje. Hvala lepa še dva kolega, ki imata vsak po eno minuto. Karla in Florence eh, se odpoveduje. Potem pa Oliver Kriša. Tako se navežem na svojega predgovornika. Nekaj povem o, o tem, sploh pri vprašanju biotske raznovrstnosti je bila Evropska unija pred sicer nekaj več eh, časa eh, tukaj vodilna za Natura 2000. Tu se je začela premikati tema, ki se nacionalno v Nemčiji sploh ni urejala. In sploh pri tej temi vedno znova doživljamo, da vsi menijo, da v Serengetiju, v Tanganiki ne smemo graditi cest, ampak če se nekaj podobnega zgodi v Evropi in tukaj pridemo do konfliktov, je situacija popolnoma drugačna. Potem začnemo oklevati in smo zelo zadržani. Zato se pridružujem kolego Švabo. Tukaj smo vodili zelo kontroverzne razprave, kar pa zadeva delovanje, pri besedičenju smo si zelo blizu, ampak kar pa zadeva konkretna dejanja. Je sploh na področju skupne kmetijske politike problematično, če si pogledamo ptice. Večina ogroženih eh, ptic je ogroženih eh, na kmetijskih površinah. Eh, Tukaj vodimo napačno kmetijsko politiko, zaradi tega se seznami ogroženih vrst samo še daljšajo. Tukaj bo treba nekaj narediti, konkretno nekaj narediti. Dobili smo že dobre eh, predloge in želim si, da bi Evropa spremenila tudi stališče v nemškem Bundestagu, ki ni vedno tako dobro. Kolegice in kolegi, ura in pol razprave z vami je bila zelo dobra. To je bila prva izmenava mnen v našem odboru z nacionalnim parlamentom. Za me je bilo to nekaj zelo osvežilnega in zanimivega. Odbor za okolje, vsaj odbor za okolje se strinjamo, da je treba iti v smeri podnebne politike trajnostnega razvoja. Sami smo oblikovali eh, to politiko, drugi nas posnemajo. Oktober bo rojen 7 eh, milijardni človek, eh, potem bomo imeli na zemlji 7 milijard prebivalcev in tukaj potrebujemo modele trajnostnega razvoja. Hvala lepa še enkrat za vaš obisk. V Bruslju želim vam veliko uspeha pri vašem delu v Berlinu. Vi pa nam seveda želite veliko uspeha v Štrasburu. Hvala lepa, da ste prišli k nam in se vidimo naslednjič. Ja, Dragi kolega Julajnen, veseli nas, da ste nas povabili. Zahvaljujemo se vsem kolegicam in kolegom iz Evropskega parlamenta. Kot gost je lahko podarimo tukaj po. Minek zbrali smo 100 najboljš, najlepših objektov sveta, kar ti bomo podarili tistih objektov, ki bodo v naslednjih letih poropadli zaradi podnebnih sprememb. To sicer ni tako ravno prijetna tema, vendar je treba vedeti, o čem govorimo in v tem smislu ti predajamo to darilo. Äh, Hvala lepa, si bom to pogledal. To je seveda lepa knjiga, pa tudi žalostna knjiga. Sto najlepših ekosistemov, ki so ogroženi. Čez nekaj minut pride komisarka za podnebne spremembe. Če imate še kaj časa, lahko prisluhnete tudi tej razpravi. Če ne, se pa vidimo nekateri od naslednjih prireditev. Hvala lepa še enkrat. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi kolegice in kolegi, nadaljevali bomo s peto točko na našem dnevnem redu. Prisrčno pozdravljam Koni Hildegard, komisarko za varstvo podnebja, izmenjava poteka v rednem strukturiranem dialogu, ki, za katerega smo se dogovorili s komisijo, ki je za delovni program komisarjev v naslednjem letu. Vidim, da je ostalo še nekaj kolegov iz Nemškega Bundestaga. Vidim tudi, da je med nami naš naslednji gost, eh, Filip Majštad eh, iz Evropske investicijske banke saj to je zanimivo, saj Evropska investicijska banka financira veliko tovrstnih projektov. Danes bom govorili o veliki temi podnebnih sprememb, kjer zasledujemo iste cilje. Takoj vam predajem besedo. Se imamo časa nekje do 17.30. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Vedno mi je veliko veselje biti tu, kot je predsednik ravno kar povedal. Pogosto se srečujemo. Nekatere zadeve danes ne bomo posebej izpostavljali, kajti z mednarodnimi vprašanji se večkrat ukvarjamo. Tokrat bomo omenjala delovni program in specifična vprašanja, ki ste jih izpostavili. Najprej hvala lepa za vsa priporočila, ki ste jih podali v zvezi z izvajanjem delovnega načrta komisije za leto 2011. Hvala lepa tudi za delo, ki ga upravljate pri programu za leto 2012. Veste, da si vsi prizadevamo za to, da bi Evropska unija še naprej bila vodilna na področju boja proti podnebnim spremembam. Tako v okviru notranjih kot zunanjih politik. V prvih petih mesecih letošnjega leta je komisija izvajala te gradnike najbolj ambicioznega svetovnega programa, ki vsebuje ukrepe za boj proti podnebnim spremembam. Predvsej ambiciozne načrte imamo tudi za preostanek letošnjega leta in za prihodnje leta. Ključna dosežka sta sledeča. Račrt, ki ga je sprejela komisija v zvezi z nizkoogličnim konkurenčnim gospodarstvom, to je strateška pobuda tudi v delovnem programu komisije za leto 2011. Poleg tega pa stano izvajamo tudi podnebni in energetski svežen. Če posebej se ukvarjamo s trgovanjem z emisijami, sprejeli smo tudi sklep o benchmarkingu in podali učinkovit odgovor na kibernetski napad, ki se je zgodil januarja. Najprej bi povedala par besed o načrtu za leto 2050 in premiku od 20 odstotkov. Komisija je marca sprejela načrt za leto 2050. Svet za okolje tudi pripravlja sklepe sveta, ki bodo sprejeli 21. junija. Veselim se tudi resolucije parlamenta o tej ključni pobudi. Načrt 2050 je ključni del tudi vodilne pobude 2020 o energetsko učinkoviti Evropi, podpira tudi vse strategije z področja doseganja podnebnih ciljev. Poleg tega zremo tudi preko obzorja leta 2020 in se ukvarjamo s tem, kako bi lahko zmanjšali toplogredne pline od 80 do 95 odstotkov do leta 2050 v primerjavi z letom 1990 v primerjavi z državami v razvoju kot skupine. Celostne gospodarske analize tega načrta kažejo, da če želimo doseči cilje z področja toplogrednih plinov 80 do 95 odstotkov bomo morali ukrepe spremati predvsem na nacionalni ravni, pripraviti se moramo za 80 odstotno znižanje teh izpustov na nacionalni ravni to je ena od teh ključnih sprememb pri paradigmi, ki se je pojavila v načrtu 2050. Vemo, da ne bomo imeli poceni offsetov v državah in gospodarstvih v razvoju, poleg tega bomo morali preiti na nizkooglično gospodarstvo. Če moramo to tako ali tako storiti, ali ne bi bilo bolj smiselno, da sedaj začnemo vlagati več v nacionalne države in ne toliko v naše konkurente. To je ključnega pomena. V komisiji bomo uporabili ta načrt kot podlago za pripravo sektorskih politik, pobud in načrtov, naprimer Bela knjiga o prometu, to smo že predstavili, energetska učinkovitost in akcijski načrt tega področja, to smo tudi pripravili in predstavili, ter seveda prihajajoči energetski načrt 2050 kar zadeva 20 odstotkov in sporočilo v zvezi s tem, da moramo preseči teh 20 odstotkov. Pozdravljam osnutek resolucije, pozdravljam tudi številne predloge sprememb, ki so bili vloženi. Mislim, da je resolucija konstruktivna, da kaže na tiste elemente, ki bodo koristili vsem in ki bodo prinesli tudi napredek na tej poti. Osnutek resolucije podarja tudi nekatere sklepe, ki, do katerih smo prišli v naši oceni in kažejo na to, kako bo se skupaj koristilo rasti in zaposlovanju. To je področje, kjer smo v zadnjih 20, 12 mesecih dosegli največji napredek. Pripravili smo 20 in 30 odstotno sporočilo lani maja. Takrat je bilo novo to, da smo povdarili, da obstaja tudi element lastnega interesa za Evropo. Takrat smo rekli, da podnebne spremembe ne pomenijo samo podnebnih sprememb, ampak tudi energetske varnosti, energetske neodvisnosti, povezujejo se z neodvisnostjo in z vzpostavljanjem delovnih mest. V zadnjih 12 mesecih je bilo to tisto, kar je opredeljevalo agendo v Evropski uniji. Mislim, da vse skupaj koristi čisto vsem, zato moramo ohraniti napredek na tem področju. Poleg tega moram reči, da cenim priznanje, ki ste ga dali. Sicer, da 20 odstotno zniženje toplogrednih plinov ni dovolj, da bi morali dolgoročno gledati gledano poskrbeti za to, kako na tem področju doseči več. Do leta 2020 bi morali zmanjšati te emisije na nacionalni ravni. Če želimo doseči energetske emisije in cilje z teh področji, potem bi morali znižati emisije na nacionalni ravni. Samo če bomo dovolj učinkoviti pri doseganju ciljev z področja energetske učinkovitosti, bomo lahko zmanjšali za pet odstotkov emisije topa vrednih plinov. Upam, da bo vaš odbor sprejel jutri osnotek resolucije in sicer z veliko večino, kajti s tem bi tlakovali pot tudi za dokončno sprejetje na junijskem plenarnem zasedanju. S tem bi poslali tudi jasen signal v zvezi s tem, kakšno je vaše stališče glede tega. EU ETS, to je vodilna pobuda znotraj podnebne politike. 2013 se bo začela tretja faza. Sprejeli smo vse ukrepe za to, da bi opravili enostaven prehod. Večina pravil je bila že sprejeta. Benchmarking letos, draženje lani. Dodatno delo je še potrebno, če želimo celostno in pravočasno izvajanje teh ukrepov. Več tehničnih izvedbenih ukrepov bomo sprejeli še pred koncem letošnjega leta. Nedavni varnostni incidenti, do katerih je prišlo pri nacionalnih registrih ETS-a, veste, da smo sprejeli kar nekaj preventivnih ukrepov, varnostnih ukrepov, v to se ne bom spuščala, ampak dolgoročno, srednjeročno gledano skušamo okrepiti varnost in sicer čim bolj. Verjetno veste tudi to, da komisija v tem trenutku aktivno razpravlja o naslednjem večletnem finančnem okviru. Do konca prihodnega meseca naj bi tudi podali predloge, torej do konca junija. V tem kontekstu je usmerjanje podnebnih sprememb pa vse politike ključnega pomena. Zato, ker se to nanaša predvsem na kohezijske sklade, na kmetijske politike, na raziskave in razvoj ter na zonanje politike podnebne ukrepe moramo na viden in odločen način uvajati v vse politike. To je tudi bistvo načrta 2050, namreč prilagoditi se moramo, kar pomeni, da bomo morali predvsej vlagati, če želimo doseči zastavljene cilje. To bo pozitivno vplivalo tudi na vzpostavljanje novih delovnih mest. Vse skupaj pa se mora ustrezno odražati tudi v prednostnih nalogah prihodnega evropskega proračuna skladno s strategijo EU 2020. Pripravljamo torej spremembo uredbe o registrih, to sem že prej omenila. Delamo tudi na nadzoru trga z oglikom. Naš cilj je, da se čim bolj zmanjšajo tveganja za goljufije, za nepravilnosti na trgu, zlasti v tem mladem, dinamičnem ETS evropskem trgu. Razmišljamo o različnih možnostih tudi o prekvalifikaciji dovoljen, to naj bi bila neka spodbuda, pri reviziji direktive o finančnih instrumentih in direktivi o zlorabah na trgu. Potem letalstvo. Izvajanje zakonodaje na tem področju je zelo pomembno. Tudi letalstvo bomo vključili v evropski ETS sistem. Sprejeli smo večino ukrepov, kmalo jih bomo tudi dokončno izvedli. Konec letošnjega leta pa bomo sprejeli skupno merilo za dodeljevanje dovoljen letalskim prevoznikom. Potem se bomo ukvarjali s poročanjem, z spremljanjem emisij. Eno leto že to spremljamo. Države članice poročajo o tem, da se v veliki meri to tudi spoštuje. Želimo se vključiti tudi večje letalske prevoznike drugot po svetu. Kar nekaj tretjih partnerjev nasprotuje evropskim ukrepom. To velja tako za vlade kot za prevoznike iz tretjih držav. Naša prednostna naloga je, da pojasnimo svojo zakonodajo tretjim državam. Parlament bi moral prijeti naše delovanje v smislu izpostavljanja tega vprašanja tudi pri stikih, ki jih imate z drugimi vladami. Prihodne lete bi morali izključiti iz tega. Kar pomeni, da če bodo te letalske družbe iz tretjih držav storile nekaj, kar bi bilo podobno našemu sistemu, potem bi lahko ob priletu v Evropsko unijo te države oprostili plačila. O tem razmišlja tudi na drugih področjih, o tem se veliko pogovarjamo, ampak eh, verjetno bi se morali še pogovoriti o tem, kako bi lahko storili več tu gre za zelo pomembna načela, ki so postavljena pod vprašaj. Vem, da bodo izzivi zelo veliki, vendar je res smiselno, da Evropska unija stori vse tisto, kar si je zadala na tem področju. Potem pa, kot veste, smo večkrat rekli, da bi morali v okviru letalstva obravnavati tudi vpliv drugih emisij na okolje in na podnebje, ne samo emisij CO2. Predvsem dušikov monoksid je problematičen. Mi bomo podali tudi predlog v zvezi z dušikovim oksidom, monoksidom kot eh, del našega svežnja. Vse skupaj pa morate militi na znanstvenih dokazih. Komisija je opravila tudi študijo, ki kaže, da imamo na voljo tudi znanstvene dokaze v zvezi s tem, kolikšen vpliv ima dušikov monoksid iz letalskega sektorja negativnih posledic, vendar ti dokazi še niso znanstveno neovrgljivi. Predvsem bi morali poskrbeti za čim hitrejše in čim bolj tekoče izvajanje ETS sistema na področju letalstva, šele zatem bi lahko sprejeli dodatne ukrepe. V mednarodnih pogajanjih imamo pogosto priložnost, da se o tem pogovorimo, zato naj povem samo to, da skušamo v zvezi z Durbanom storiti vse za to, da bi dosegli napredek v primerjavi s Cancunom delali bomo tudi na prihodnih zavezujočih ukrepih. Veste, kako težavne so te teme, ampak če se bomo lahko lotili še kakšnih drugih tem, kot so naprimer letalstvo, pošiljanje, ladijski promet, sektorski pristopi, tržni mehanizmi, reforma CDM in tako naprej. To so vprašanja, ki jih bomo obravnavali tudi na konferenci v Durbanu. Na koncu pa še par kratkih besed o drugih pobudah. Mi bomo skušali zmanjšati vpliv na okolje ki se povezuje z proizvodnjo biogoriv in biotekočin. Potem se mi zdi, da bi morali proizvodnjo biogoriv ustrezno oceniti. Na podlagi zadnjih znanstvenih dognanj komisija ugotavlja, da lahko zmanjšamo emisije toplogrednih plinov, če bomo uporabljali biogoriva. To je ključni rezultat poročila, ki smo ga sprejeli decembra lani. Komisija trenutno pripravlja tudi oceno učinka. Delo trenutno tudi poteka znotraj komisije v zvezi s tem, kolikor vem, boste sami o tem razpravljali bolj podrobno jutri in sicer v dialogu z mojimi službami. Komisija bo pravila tudi reformo uredbe o fluoranegiranih plinih. Dva elementa sta pomembna v tej uredbi. Uh, sprememba uredbe, poročilo o uredbi in seveda možnost, da se spremeni uredba v fluoriniranih toplogrednih plinih. Sama si želim, da bi komisija jeseni sprejela poročilo o tem in predhodni rezultati pregleda kažejo na to, da bomo dejansko morali sprejeti dodatne ukrepe. Komisija zato tudi pripravlja temeljito oceno učinka različnih političnih opcij in na podlagi takega predloga bomo potem pripravili bolj podroben predlog. Upam, da bo komisija pripravila predlog, s katerim bi okrepila to uredbo in sicer še pred poletjem prihodne leto. Poleg tega pripravljamo tudi revizijo mehanizma spremljanja in sklep o tem želimo namreč uskladiti zahteve z področja spremljanja in nadzorovanja. To je ena od ključnih pobud tudi iz delovnega programa komisije za leto 2011, ki se nanaša na poenostavitev. Komisija razmišlja tudi o tem, da bi govorili o rabi zemljišč, o spremembi rabe zemljišč in tako naprej. To se od nas tudi zahteva iz podnebne energetskega svežnja. Pripravljamo poročilo, to poročilo bomo dopolnili, če bo treba, tudi z zakonodajnim predlogom. Sprejetje pa pričakujemo še pred koncem letošnjega leta. 12 is current. Delovni program komisije za leto 2012 trenutno pripravljamo. Kolegi naj bi ga sprejel oktobra. Kot rečeno, v načrtu 2050 se okvarjamo tudi z možnostjo, kako bi lahko presegli cilj 20 odstotkov zmanjšanja toplogenih plinov. Ladijski promet komisija predlaga, da bi tudi mednarodne pomorske misije vključili v cilj skupnosti za zmanjšanje misij pod pogojem, da noben mednarodni sporazum ne bo potrjen do konca letošnjega leta. Imamo zelo jasno preferenco za to, da se ukrepa na globalni ravni, da se sprejmejo ukrepi na globalni ravni, kajti če se ukvarjamo z globalnim sektorjem, je najbolje, da sprejmemo ukrepe na tej ravni. Tudi IMO sprejema ukrepe, ki bodo prispevali k temu, da segrevanje ozračja ne bo preseglo predvidenih dveh stopinj Celzija. Še naprej se pogovarjamo z vsemi deležniki tudi o evropskih ukrepih. Vzpostavili smo odbor na visoki ravni, podpredsednik Kalas in jaz smo sopredsedujeva, Evropski parlament pa tudi sodeluje na teh srečanjih. Moje službe tudi delajo na tem, da bi bil ta predlog pripravljen tekom prihodnega leta. To bomo tudi vključili v delovni program za leto 2012. Nobena odločitev še ni bila sprejeta glede področja uporabe, glede preferenčne politike. Sodelujemo z vsemi deležniki. V tej fazi so stvari še povsem odprte, specifične sklepe in rešitve pa bomo sprejemali nekje konec letošnjega leta. Stroškovna učinkovitost, konkurenčnost Evropske unije, to bo ključnega pomena za naše prihodnje delo. Torej, delovni program za leto 2011 sedaj izvajamo. Delovni program za leto 2012 še ni sprejet, strukturni dialog s parlamentom bo tudi pomembno prispeval k našemu razmišljanju, tako da se resnično veselim vašega prispevka. Ja, vielen Dank. Äh... Ja, hvala lepa, gospa komisarka Koni Hedegard, kot vedno zelo živa, angažirana pri teh temah. Upamo, da bomo jutri z našim glasovanjem ustrezno prispevali k nadaljevanju razprave o podnebnem svežnju in prevzemanju obveznosti. tukaj imamo seminar o plinih, ne o kjotskem protokolu, ampak montrealskem protokolu. Zanimivo je, da je montrealski protokol v 90-ih letih bil soglasno sprejet na mednarodni ravni. In to je tudi pomemben vidik eh, podnebne politike, da bi skoristili potencijale montrealskega protokola, saj kjotski protokol povzroča velike težave, sploh pri prehodu v drugo fazo. V petek je v nekem časopisu v Nemčiji napisa, bilo napisano, da Kitajska grozi z protiukrepi glede trgovanja z emisijami v letalskem prometu. Mogoče nekaj besed o tem, kako se pogajamo s Kitajsko, kajti nekatere letalske družbe v Evropi so začele dvomiti in eh, se bojijo, da jih bomo kaznovali. Dvakrat, enkrat eh, se bodo, morali, se bodo te družbe morali odeleževati trgovanja z emisijami, po drugi strani pa bodo kaznovane še z posebnim davkom, ki ga bo sprejela Kitajska. Imamo že deset prijav besedi, dve minuti maksimalno za vsakega. Začenjamo z Lindo McEwen. Um, Hvala lepa. Hvala lepa tudi komisarki, da se je odeležila današnjega sestanka. Hvala lepa tudi za vse aktualne informacije. ILUK je nekaj pozitivnega in res veseljem že pričakujemo juli, ko boste to predstavili. To je nekaj, kaj nujno potrebujemo. Pred nekaj tedni smo v parlamentu govorili o tem, da ljudi v Afriki selijo z njihovega ozemlja zato, da bi tam gojili rastline za biogorivo. Mislim, da bi morali industriji jasno povedati, da bomo v Bruslju sprejeli zelo stroge predpise in da bodo samo dobra biogoriva lahko prispevala k doseganju ciljev. Zanima me, kaj se dogaja s sipinami v prihodnje. potem eh, reforma skupne ribiške politike. To je zelo pomembno tudi pri doseganju podnebnih ciljev. Okoljska vprašanja se ponavadi potisnejo ob stran, ukvarjamo se samo s cenami in s temi mehanizmi, tako da me zanima, ali se boste bolj vključili v ta proces. Karl Heinz Florenz. Karl Heinz Florenz. Frau Kommissarin, vielen Dank. Das war wie immer äh, wirklich sehr lebhaft und sehr interessant. Hvala lepa. Nastop je bil zelo živahen. V poročilu za 2050 sem opazil, da ste najprej govorili še o jedrski energiji. V zadnjem osnutku ne vidim več eh, jedrske energije. Kaj to pomeni? In ali so številke? A te številke odražajo morebitne rezultate iz krize na japonskem? Kar zadeva stresne teste, imamo že kakšne rezultate, če bodo stresni testi tako intenzivno izvajani, kot je to povedal gospod Oettinger, bo to imelo stresne posledice. Zanima me, ali bo to potem pri ciljih še mogoče izvajati. Hvala lepa, Chris Davis. Just a practical question, really, because I don't Praktično vprašanje imam, ne vem, kam pravzaprav gremo. Komisija je sprejela načrt 2050, o tem bomo mi jutri glasovali. Kaj pa zahtevate od sveta? Kakšne odločitve bo moral sprejeti svet in kdaj? O čem bo svet razmišljal v bližnji prihodnosti in kakšne bodo posledice sprejetih odločitev v svetu? Hvala. No, Kris, to je bilo tudi eno od mojih vprašanj, tako da tega vprašanja ne bom ponavljal. Hvala lepa komisarki Hedegard za to predstavitev. Mislim pa, da res stvari postajajo vedno bolj kritične. Namreč ne smemo začenjati z načrtom za 2050. Seveda smo prebrali ta načrt, ampak o številnih stvarih se moramo odločiti sedaj. ETS, letalstvo, oblikuje se lobby, ki pravi, da bi morali spremeniti zakonodajo. Mislim pa, da to ni nek pozitiven trend. Ponovadi se uporabljajo argumenti zaradi finančne krize, to posledično vodi v razvodenitev zakonodaje. Če si pogledate, kakšne gospodarske argumente se uveljavlja, potem mislim, da bi morali biti bolj previdni pri podnebnih politikah, kaj ti smer delovanja se spreminja. Zanima me, ali se boste držali trenutno veljavne zakonodaje pri ETS-ih, potem pa biogoriva. Dejansko potrebujemo iLook dejavnik. Če govorimo o katranskem pesku, tudi v direktivi o kakovosti goriva, potem se mi zdi, da bomo s tem prinesli dodano vrednost. Ne bomo se klanjali pred kanadskim lobijem, ki je v tem trenutku, po mojem mnenju, eden od najbolj aktivnih v Evropi. Vemo, da so bili zelo aktivni tudi v Kaliforniji, v Kaliforniji so se odločili, da se jim ne bodo uklonili, zato sklepam, da tudi Evropa ne bo popustila. Še nekaj bi rad povedal. Imamo seveda ogromno vprašanj, pri katerih bi komisija morala biti bolj odločna. Vas pa seveda podpiramo tudi pri vprašanju uporabe biogoriv v letalskem sektorju. V tem primeru bodo biogoriva štela za nično emisijo samo, če bodo prispevala k doseganju trajnosti. Tako da držite se svojih načel, bodite ambiciozni, uveljavljajte svoje argumente in seveda pripravite ustrezno zakonodajo. Ne bi smeli popuščati pred gospodarskimi argumenti. Hvala. Ja, Hvala lepa, Matija Zgrote. Hvala lepa, gospod Hedegard, tudi za zelo obsežno poročilo in eh, za ponovno izmenjavo mnen. Bil sem počval senci pri vključitvi letalskega prometa v ETS. Takrat sem se zavestno zato odločil, da vključimo tudi mednarodne polete. Videli smo, da bomo dobili težave s komisijo, ampak nekdo mora začeti. Skratka, vstopni in stopni leti mora biti vključeni v sistem trgovanja z emisijami. Hvaležen sem tudi za ta sistem eh, za ladijski promet. Eh, s kanclerko Merkel smo imeli sedmo maritimno oziroma pomorsko konferenco eh, prejšnji teden z delavnicami o podnebju in okolju. Hvaležen sem vam za vaše izjavo, ki ste jo dali tam. Pri IMO imamo tudi ustrezno zakonodajo, kar zadeva 1X, smo podali vprašanje za vas. Veseli me, da ste to vključili v trgovanje z emisijem, da ste tudi NOX vključili. In še nekaj, kar zadeva energetsko učinkovitost in celovito obravnavanje sektorja, naprimer v avtomobilski industriji, si bomo do grama pogledali, kaj eh, so izpusti avtomobila potem bo zanimivo tudi, koliko energije se porabi za proizvodno energijo. Na vsak način bi morali celostno gledati, kako se proizvede avtomobil. Od eh, prvega vlivanja jekla do razgradnje na smetišču. Želel bi si, da bi komisija na te zadeve pogledala celovito, ne samo po delih tovarnah, eh, sam sem tudi inženir, se pogosto dogaja, sam sem tudi pripravljal načrte, če nekaj stane samo nekaj. Uh, evrov več, se raje vgradi večji motor, ki pa porabi potem bistveno več energije. Zato bi si želel, da bi naredili nekaj tudi na področju samih tovarn, tako da bi tovarne, ki proizvajajo čiste avtomobile, uporabljali tudi čiste tehnologije za njihovo proizvodno. Hvala lepa, gospa Krostet. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa komisarka, Zabeležila sem si tisto, kar ste povedali na začetku vašega nastopa. To ste namreč povedali tudi na sestanku s gospodom Tajanjem in vami pred kar nekaj časa. Namreč vprašanje naložb. To je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Ko gre za emisije in sicer druge emisije, ne emisije CO2 ali nameravate tu karkoli storiti. Veliko kot Evropska unija vlagamo tudi pri naših konkurentih, tudi na kitajskem te naložbe se ponavadi izvajajo v tistih sektorjih, kjer ni emisicije od vas. Zato bi morali te naložbe preseliti v Evropo. Ko smo govorili in tudi glasovali o poročilu o evropski industrijski politiki je bil vložen predlog spremembe, ki je bil tudi večinsko podprt v parlamentu in v tem predlogu spremembe Evropsko komisijo pozivamo, da pripravi študijo v zvezi s tem, ali bi lahko imeli na voljo mehanizem vključevanja CO2 na mejah. O tem smo v parlamentu zastavili tudi vprašanje. In to vprašanje bi morali, po mojem mnenju, skrbno preučiti, kajti od tega je odvisna tudi konkurenčnost naših podjetij. Holger Kramer. Hvala lepa, Holger Kramer. Hvala, predsedujoči, gospod komisarka. Tu sem imam vprašanje glede letalskih eh, družb. Ja, mislim, da tu malo olepšamo vse, kar zadeva vključevanje letalskih družb. Se ne gre samo za tretje države, ki niso posebno navdušene nad eh, dobro zadevo, ki jo poskušamo prodati. Dejansko eh, smo tukaj soočeni z velikim oporom. Imamo tožbe pred eh, mednarodnim sodiščem, imamo zahtevane naplačila, prisilne davke za letalske družbe, če bodo vključene v trgovanje z emisijami. Mislim, da zdaj kratek čas pred začetkom veljavnosti imamo pravico izvedeti, kaj se dejansko dogaja. Eh, saj bomo priča povratnim okrepom. Države se ne bodo pustile kar tako. Mislim, da jih je kar sto, ki se temu opirajo. Kako bi definirali te ekvivalentne ukrepe? A lahko sklepamo, da boste sprejemali samo ekvivalentne ukrepe, ki bodo ustrezali stroškom eh, trgovanja z emisijami v Evropi, kajti drugače bomo prišli do stroškov, ki jih bodo imele letalske družbe z Evrope, druge pa ne. Zanima me, kakšne konkretne načrte ima komisija na tem področju, kajti popolnoma jasno je in druga, vse ostalo je olepševanje, da bomo prišli do ekvivalentnih ukrepov, kakšne, pod kakšnimi pogoji se bodo sprejemali ti ekvivalentni ukrepi in kdaj lahko pričakujemo ustrezne objave. Hvala lepa. Dan Jorgensen. Hvala lepa. Gospa komisarka, pogosto ste to povedali v preteklosti in danes še enkrat povdarili. Če želimo zmanjšati emisije za 30, ne za 20 odstotkov do leta 2020, potem bomo morali storiti več, zato ker bi to pomagalo evropskemu gospodarstvu in ne ravno nasprotno. Jutri bomo zelo verjetno v parlamentu to podprli tudi v bližajočem se glasovanju na plenarnem zasedanju bomo verjetno dosegli večino. Zato me zanima, kdaj nameravate predložiti zakonodajni predlog. Sami ste rekli, da na podlagi analize sklepate, da bi bilo smiselno pripraviti zakonodajni predlog, tudi parlament prosite za to, tako da me zanima, kdaj nameravate storiti korak naprej. Če želimo biti vodilni, potem moramo čim hitreje začeti z delom. Sami ste večkrat povdarili, da Kitajska ne čaka, da se zelo hitro premika naprej in mi bi morali storiti isto. Drugo vprašanje, zelo kratko, lahko poveste kaj več v zvezi s procesi, ki potekajo v smeri COP17, Kopenhagen. Južne Afrike. Ne vem, kaj se s tem dogaja, ampak eh, kakšne začetne ocene glede možnih smeri pa verjetno že imate na voljo. Hvala. Imamo še dva. Marit Paulsen. Tak. <clears throat> Tak, Hvala lepa, gospod predsednik. Par vprašanj bi imela za komisarko. pred nekaj tedni ste skupaj s mm, komisarjema za kmetijstvo in podnebje govorili o vseh teh treh temah. In zanima me, ali boste vse skupaj resno vzeli. Kajti nič ne more vplivati na situacijo emisij CO2 kot to, da o CO2 govorimo tudi pri gozdarstvu in pri obdelovalni zemlji. To je treba upoštevati. Če bi imeli kmetijstvo brez oranja po svetu, potem bi s tem takoj zmanjšali emisije CO2 -ja za naslednjih 40 odstotkov. Poleg tega ne bi smeli gojiti rastlin za biogoriva na obdelovalni zemlji. Tam bi morali gojiti sadje zelenjavo. Poleg tega je tudi zelo nevarno ko je treba stvari zažigati. Mislim, da bi morali stvari dlje shranjevati. Bolje je, da posekamo les in iz tega naredimo pohištvo, ne pa da ta les neposredno zažgemo. Če bomo imeli obliko kmetijstva brez oranja, če bomo uporabili vso biomaso kot stranski proizvod, potem bomo dosegli napredek. Zato, ker bomo zmanjšali emisije, pa ne samo CO2, temveč tudi dušikovih monoksidov. Hvala. Uh, hvala. Gospod Merkis. Hvala, gospod predsednik, hvala za vašo predstavitev, gospa komisarka. Zelo tehnično vprašanje imam. To vprašanje sem že zastavila in tudi vi ste bili tako prijazni, da ste nam pisno odgovorili pravzaprav neko snutek odgovora ste nam poslali. Zanima me, kdaj boste začeli sprejemati korektivne ukrepe, kdaj boste sprožili postopke zaradi kršenja zopr tiste države, ki niso izpolnile svojih ciljev in sicer zmanjšanje emisij CO2 za 20 odstotkov do leta 2020. V moji državi je vlada povedala, da bo skušala doseči cilj, o katerem smo se dogovorili, vendar naša vlada ni prepričana, ali bo ta cilj res dosegla ali ne. Tako da me zanima, kdaj boste začeli izvajati korektivne ukrepe. V vašem odgovoru ste zapisali, da bodo korektivni ukrepi sprejeti skladno s členom 7 sklepa o delitvi bremena. Ampak zanima me, kateri bodo ti korektivni ukrepi. Ali boste ukrepali na podlagi spremljevalnega poročila. Če bo to poročilo o spremljanju delovanja na ravni držav članic pokazalo, da neka država ne izpolnjuje pogojev, ali boste sprožili postopek, če država ne bo spoštovala zakonodaje. Mislim, da ta odgovor ni dovolj jasen. Namreč, da bomo sprejeli korektivne ukrepe šele leta 2020, ko bomo dokončno vedeli, da neka država naprimer ni izpolnjena ciljev. Ali boste morda sprejeli kaj že prej? Hvala. Še zadnje, gospa Vestad. Imam vprašanje glede javnih naročil, na katerih delate v komisiji. Kot komisarka za podnebje, kaj bi si želeli najbolj spremeniti pri pravilih o javnem naročanju, tako da bi pomagali tistim, ki že to počnejo, da imajo ustrezno javno naročanje, pa tudi za ostale, katera bi bila najpomembnejša sprememba na tem področju? Imam še eno vprašanje, ki se nanaša na jeklarstvo in aluminijev industrijo, kar se ne vklaplja dobro v sistem trgovanja z emisijami. Ali volite kakšna pogajanja ali pogovore z posameznimi sektori, tako da bi dosegli specifične sporazume in katere panoge so tukaj deležene, če vodite to vrstne pogovore. S tem smo pri koncu vprašanj, zdaj pa pričakujemo, da odgovorite na nje. Hvala lepa. Zadnje vprašanje prvo. Imamo medsektorsko sodelovanje, vodimo razprave naprimer s Kitajsko. Aprila lansko leto smo s tem začeli. In zdaj smo se že trikrat, evropska ekipa in kitajska ekipa. Na naši strani smo vključili tudi energetsko intenzivno industrijo, tako da ne govorimo samo o mednarodnih pogajanjih, ampak se pogovarjamo tudi s ključnimi akterji neposredno. Če sem vas prav razumela, želite vedeti, kaj bi naj spremenili tako, da bodo ljudje delovali bolj uprit podnebju s ustreznim označevanjem. Potrebujemo ustrez oblikovanje cen, zato je direktiva o obdavčitvi energije še posebej pomembna na tem področju. Prav tako pomembno pa je zeleno javno naročanje, kajti javni sektor v vseh naših državah članicah imajo ogromno kupno moč in lahko takšne proizvode spravijo na trg, jih dajo na voljo in s tem omogočijo ugodnejše cene za prebivalce. To je bilo vprašanje o Kitajski in eh, različnih eh, temah eh, v tej povezavi. Matija Skrote in ostali. Bas Eichhut. Naj povem nekaj. Ko je prejšnja komisija skupaj z Evropskim parlamentom, skupaj z Evropskim svetom sprejela odločitev, da vključi letalski promet v ETS eh, na način, kot je bilo narejeno, to ni bilo na ključe. Naivno bi bilo misliti, da bo vse šlo gladko. Seveda imamo ljudi, ki so bili vajeni na podnebno politiko in eh, zaveze, ki jih ne sprejemamo. Več Kitajska pravi, zakaj bi morali tukaj dati svoj prispevek. Zelo zanimivo se bo boriti proti temu. Spraševali ste, kaj počnemo. Organizirali smo sestanke z njihovimi političnimi organi, tudi z eh, letalskimi družbami. In mogoče ste tudi opazili, da je Kitajska pred nekaj tedni prvič podala predlog sektorske cilje zmanjšanja v letalstvo 22 odstotkov v primerjavi s trenutnim stanjem Zdaj poskušamo ugotoviti, a gre tukaj za ekvivalentne ukrepe ali pa je še daleč od tega. Na vsak način sleda, kot da vsaj poskušajo nekaj narediti. Na eni strani protestirajo, po drugi strani pa uvajajo neke sektorske politike. Ne bom zelo jasna glede tega, kar je bilo povedano. Se lahko predstavljate, da bi v Evropi Evropi sprejeli take vrste zakonodajo in takoj, ko nekdo izven Evrope temu oporeka, naredimo nekaj revolucionarnega. A se potem omaknemo, a imamo eh, rezervni načrt, po katerem bomo rekli, ne, vse smo se samo hecali. Ne, nismo se. Ta zakonodaja je, bomo razmislili, kaj storiti. Na vsak način ne smemo postati živčni. In delati nepremišljene poteze. Dejstvo je, da bodo letalske družbe morale prispevati pri odpravljanju vpliva na podnebje, ki ga imajo tudi oni. Lokalne družbe pravijo, zakaj bi morali mi plačevati? Zakaj bi nek podjetnik iz Hongkonga, ki si lahko plača karto za Kazaj Pacifik iz Hongkonga na Dune, na, v London, ne bi plačeval prispevka po načelo, onesnaževalec plača. Po drugi strani pa nekdo, ki tu je na obisku s rodnikom v Berlin, mora to plačati. Tu ni logike kar smo naredili, smo naredili zavestno in mislim, da moramo ohraniti mirne živce, če tudi nekateri oporekajo temu, da bi morali tudi oni plačevati. Ne povdarim, skladu za Čikaško konvencijo. Je to je vse, kar se dogaja po zapustitvi lastnega ozemlja. To je stvar drugih držav. Videli smo tudi odločitev prejšnjo jesen v Kanadi, ki je pokazala, da lahko retrogradno uvajamo scheme trgovanja z emisijami. Omenjali ste tudi ILOG, posredno spremembo rabe zemljišče. Tukaj imate prav, no, lahko vam povem, da je zelo težko zadeve napraviti tako, da bodo ustrezne, kajti znanost tukaj še ni zelo napredovala če govorimo grabež zemlji, o grabežu zemljišč na, v Afriki, se poskušamo te zadeve lotiti. Omenili ste tudi katanski pesek in o tem pripravljamo ustrezno študijo, ki je review je opravil svoje delo, da bi zagotovili popolno transparentnost, bo komisija organizirala sestanek akterjev ta petek, 27. maja, na katerem bomo razpravljali o rezultatih eh, tega poročila. Veste, zakaj je treba tudi tukaj storiti vse, da bodo zadeve ustrezno rešene, ker imamo tudi veliko eh, strani, ki temu oporekajo in ne želijo prispevati. Zato bi bilo dobro, če se odeležiti tega dogodka v petek. Potem smo imeli vprašanje glede reforme CAP in skupne ribiške politike. O tem smo veliko govorili na načeljni ravni. Komisija je v začetni fazi o tem govorila, ko smo govorili o splošnih načeljih. Smo pa pripravili tudi skupen dopis komisar Potočnik, komisar Čolos in eh, sama smo poslali pismo drugim komisarjem glede e CAP, glede tega oziroma skupne kmetijske politike, zakaj potrebujemo bolj zeleno eh, skupno kmetijsko politiko in kako urediti področje kmetijskih subvencij v Evropi. Bistveno več lahko naredimo skozi instrument eh, subvencij, vse skupaj lahko ozelenimo, ne samo v prvem stebru, ampak tudi v drugem stebru. Treba bo vi prejemo tehnologije v tej smeri in podobno. Vodimo zelo vsebinske razprave v komisiji na to temo in ko bomo podali svoj predlog pred 1. julijem, bo pomembno seveda pomembno, kaj bo rekel Evropski parlament eh, o tem. Mislim, da lahko dobimo bistveno večjo dodano vrednost. Kar Heinz Florenc je spraševal o tem, kaj to odraža, načrt za 2050. Seveda to niso nacionalni načrti posameznih držav članic, mi nimamo pristojnosti za to. Kar zadeva Nemčijo, smo imeli do 2050 nič eh, pri jedrski energiji, ker Nemčija ne namerava nadaljevati s to politiko. Zelo pomembno je, da zdaj po Fukushimi govorimo o energetski učinkovitosti in varčevanju. v načrtu za 2050 smo imeli indikativne cilje glede tega, kam priti do 2030 eh, pri emisijah CO2. Mislim, da je zdaj pravi čas, da začnemo razpravljati o tem, ali bi morali sprejeti tudi ustrezne cilje za obnovljive vire energije. Lahko pogledate na zadevo z različnih zornih kotov. Preden ne dobimo načrt za 2050, eh, bo to logična razprava, kajti v končni fazi po Fukushimi moramo bolj razmišljati o tem, kako nadomestiti fosilna goriva. Tukaj imamo možnosti, ki so cenejše ali pa bistveno dražje, če želimo doseči naše cilje. Kis Davis je spraševal glede odločitve sveta o načrto 2050. Najprej bomo dobili sklepe sveta, potem bo moral svet odločiti od načrto pri energetske učinkovitosti. Tukaj ima veliko vprašanj, tri odstotke javnih eh, poslopi, ki bi jih morali imati vsako leto. S tem se bo ukvarjal eh, svet za energijo, vsekakor mora prej steči formalni postopek. po lanskem sporočilu o 20-30 odstotki smo pobudo štadili v posameznih državah članicah eh, in s tem bomo prišli do konca, do poletnih počitnic in kasneje v tem letu bo to zrelo za razprave z svetom, kaj to pomeni, kako bo to vplivalo na razmišljanje držav članic, to bomo poizvedeli, to so pač zadeve, s katerimi se moramo ukvarjati. Mislim, da sem že odgovorila Matijesu Grotejo in Marcu Ekutu glede letalskih druž. Matijes Grotej je tudi spraševal glede avtomobilskega proizvodnega cikla, da moramo na celovit način gledati na proizvodne cikle. Evropska komisija pripravlja zakonodaj na področju energetske učinkovitosti in v tem kontekstu si bomo pogledali tudi učinkovitost v proizvodnih procesih, vendar pa nisem prepričan, da bodo ukrepi za povečanje učinkovitosti, ki bi bili zelo dobro došli, možni v obstoječi zakonodaji, treba se je držati tega, kar že imamo na tem področju. Spraševali ste o tem, kdaj bi lahko dobili predlog na tem področju. Mislim, da sem že dejala, da bom zdaj drža, predstavila analizo držav članic, torej v nekaj mesecih. Potem pa bomo skupaj z državami članicami pogledali, kakšne so njihove reakcije, kakšne so njihovi odzivi. Mnoge države članice še ne morejo doseči cilja 20 odstotkov doma in gledajo dolgoročno. In to je ključnega pomena sploh, eh, ko odločamo o proračunu. Če bomo v proračun vključili nekaj, kar bo pomagalo državam članicam, da bodo dosegli cilje energetske učinkovitosti in bodo tam bolj ambiciozne, potem lahko dobimo dodano vrednost tudi s tem, da eh, zadeve vključimo v evropski proračun. Ne vem natančno, kaj bo rezultat. Eh, pred 1. julijem to ne bo jasno. Je pa to vprašanje bistvenega vprašanja. Potem pa imamo COP17, kje smo sedaj, ne še dovolj daleč bi bil moj odgovor, kakšna je evropska strategija, strategija Evropske unije. Poskrbeti za to, da bomo odrdno lahko dosegli eh, na najtežjih področjih. Še vedno smo odprti za prevzem eh, drugega obdobja brezim obveznosti. Vprašanje pa je, kdaj bo Japonska, naprimer, ali pa Rusija in ostali še naprej govorili, da pod nobenim pogojem ne bodo prevzeli še enega obdobja obveznosti. Če bi se dogovorili, kaj bi nam to pomagalo? Bi pomagalo to družini, tisti, ki podpirajo zavezujoč dogovor, ali pa bi bilo vse skupaj še šipkejše, zaradi tega, ker bi ta družina podpornikov postala bistveno manjša. Po velikonočnih praznikih smo govorili o tem v Bruslju. Zadeve se počasi premikajo, prepočasi. Južna Afriko želimo dati signal, da jim želimo pomagati, pri tem vendar pa morajo jasno predstaviti svoje prioritete. Hvala bomo začeli s pogajanji. 2. 3. julija bomo imeli prvi krok pogajanj in tam bomo poskušali doseči nek eh, bistven premik, eh, kajti drugače nam bo na koncu ostalo preveč štela. Mislim, da sem bolj ali manj odgovorila na vsa vprašanja. Ne. Gospa Meki se je spraševala eh, glede postopkov, prekrškovnih postopkov in korektivnih ukrepov. Torej, preverili bomo, ali posamezna država članica sledi ciljem, če ne, potem bomo sprejeli ukrepe od leta 2014 naprej na letni ravni, če država pač ne bo izpolnjevala ukrepov. Hvala lepa, hvala lepa za vse odgovore. Mislim, da je bila to zelo vsebinsko poglobljena razprava. Tudi mi bomo naredili vse, da bomo zadevo potiskali naprej in bolj spodbudili države članice, tako da se ne bodo polenile. Podpreti moramo predvsem tiste, ki so nam enako vredni v Evropi, ki lahko delujejo kot zgled, njih veliko, ki to lahko storijo. Na poti do Drbna bomo še razpravljali o tem, kakšna bo naša konkretna pozicija. Pri Kyoto imamo samo še Evropsko unijo, Norveško in Švico, koliko nam to pomaga naprej. Enako bi se lahko vprašali, a kaj škodi, še vedno smo mnenja, da se mora mehanizem Kyoto nadaljevati in to mogoče je dober primer za druge, če tudi drugi tukaj nočejo sodelovati iz takšnega ali drugačnega razloga. Še enkrat najlepša hvala gospa komisarka, je veliko uspeha in vidimo se kmalo na kateri od prireditev. So, Tako bomo kar nadaljevali. koordinatorji so si želeli izmenjavo stališče z, z Evropsko investicijsko banko v Luksemburgu in zato pozdravljam predsednika EIB, gospoda Filipa Majštala. Dobrodošli v odboru in v Evropskega parlamenta. Uh, veliko ciljev, ki si jih zastavi politika je potrebno financirati in en izmed inštrumentov, ki služi temu namenu, je Evropska investicijska banka. Zanima nas, v kolikšni meri podpirate naše cilje in programe. Eh, gre za eden, enega izmed večjih instrumentov Evropske unije za financiranje zaščite podnebja v Evropi, veliko počnemo tudi v soseščini Evropske unije in na drugih kontinentih. Daj vam besedo in eh, z veseljem bomo prisluhnili temu, kar nam imate povedati. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da danes nastopim v vašem odboru. To se mi zdi res hvale vredno in nekaj, kar bi si vsak želel. Evropska investicijska banka je bila v pogodbi iz Rima opredeljena kot banka, ki naj bi podpirala ukrepe za doseganje ciljev takratne Evropske skupnosti, današnje Evropske unije. Seveda je tudi ohranjanje in varovanje okolja skupaj z bojem proti podnebnim spremembam ključna naloga Evropske unije. Zato je posebno logično, da tudi Evropska investicijska banka prispeva svoj delež k reševanju teh problemov. Pravzaprav smo pozvani k temu. Ne bom v tem odboru na dolgo in široko govoril o tem, kako pomemben je boj proti podnebnim spremembam. Jasno pa je, da če želimo doseči te ambiciozne cilje, ki si jih Evropska unija zastavila, potem bomo morali veliko vlagati. Komisarka Hedegard, ki jo res vsakrat, vsakič znova občudujem, kako odločna je. Komisarka Hedegard je nedavno ocenila, da bodo potrebne naložbe v višini 270 milijard evrov letno v naslednjih 40 letih. To je res izjemno visok znesek, kot ste rekli že sami, gospod predsednik vse te naložbe bo treba tudi financirati. Vemo, da so proračuni na vseh ravneh omejeni, so pač predmet proračunske konsolidacije, kot temu pravimo. Javne finance morajo biti omejene. Po eni strani imamo bančne finančne vire, ki so namenjeni dolgoročnim ciljem. Bančni sektor bo verjetno nekoliko omejen tudi zaradi novih pravil iz Bazla 3. Ta pravila so bila sprejeta iz eh, res upravičenih razlogov, predvsem gre za konsolidacijo. Verjetno pa bodo vsa ta nova pravila na nek način omejila bančni sektor tudi pri financiranju na dolgi rok. Zato je pravzaprav normalno, da v teh pogojih svoje oči upirate v Evropsko investicijsko banko. Mi smo se odločili, da bomo prispevali k tem ciljem. Evropska investicijska banka ni čudežna rešitev, tudi mi smo omejeni imamo svoje omejitve predvsem z vidika kapitala, tako kot vsaka banka. In tudi mi, kot vsaka banka, mora sprejemati določene odločitve v zvezi s kapitalom, upoštevati odnos med kapitalom in celostnim zneskom kapitala in lastnih sredstev. Tako da se mi v tem trenutku zdelo najbolj smiselno to, da najdemo neke formule, ki bodo združile sredstva Evropske unije, sredstva Evropske investicijske banke. To bi nam reč lahko služilo kot nek vzvod, ki bo olajšal omejitve, ki obstajajo na obeh stranih. Najprej, če mi dovolite, bi na kratko predstavil to, kaj Evropska investicijska banka danes počne, zlasti na področju energije. Prejeli ste tudi predstavitev z grafi, Kot vidite, smo znatno povečali svoje finančne vire za sektor energije. Iz 4 milijard v letu 2006 smo prišli na več kot 18 milijard leta 2010. To je res znatno povečanje finančnih virov in sredstev za energetski sektor. Če si pogledate te grafe, Če začnemo s tem zgornjim delom, svetlozelenim delom, to so naložbe na področju energetske učinkovitosti. Vsi se strinjamo, da je to najbolj učinkovit način, kako lahko zmanjšamo energetske stroške, to je namreč, da zmanjšamo porabo energije. To je nedvomno prednostna naloga tudi za Evropsko investicijsko banko. Zahvaljujoč programu, ki smo ga začeli izvajati skupaj s komisijo, program Helena, katerega namen je, da lokalne skupnosti pripravimo, da pripravijo svoje programe za izboljšanje energetske učinkovitosti. To je relativno nov program, vendar je že služil kot podlaga za 11 sorodnih programov, 11 občin je že prosilo za tehnično pomoč v višini približno 20 milijonov evrov. Milijardo 600 milijonov bomo namenili za takšne ukrepe. Zakaj pravzaprav gre? Z območjem Milana v Italiji smo se lotili revizije energetske porabe v Milanu in širšem območju Milana zaradi pomankljivih tehničnih zmogljivosti, dokler ni bil na voljo program Elena, v Milano niso storili nič v zvezi s tem. Odkar imamo na voljo ta program, so v Milano začeli izvajati programe, projekte, centralizirali so svoje vire, združili strokovnjake. Banka, naša banka je torej tista, ki je podelila posojilo 65 milijonov evrov za obnovo javnih šol v dveh občinah znotraj širšega milanskega območja. Če se program ustrezno izvaja, prinese dobre rezultate. In to so, na primer, programe, ki bi jih lahko potem posnemali tudi v drugih regijah v Italiji. Lahko navedem še program Jessica, ki dopušča porabo strukturnih skladov, to so seveda evropska sredstva, pri čemer pomaga tudi EIB. V Litvi smo zahvaljujoč temu programu zagotovili dolgoročna finančna sredstva za obnovo več stanovanskih stavb. Poleg tega pa se ukvarjamo s pripravo posebnega specializiranega sklada. V tem skladu bomo imeli na voljo 146 milijonov evrov, ki jih nismo uspeli porabiti iz enega drugega programa. To bodo zagotovo prednostne naloge v prihodnosti, torej energetska učinkovitost. 2 milijardi 300 milijonov evrov smo namenili za to. Še naprej bomo skušali povečevati finančne vire za ta sektor. Če si pogledate ponovno ta isti graf, ta temno moder del Toliko sredstva smo namenili za obnovljive vire energije. Evropska direktiva iz leta 2009 je tista, ki je več držav članic podbudila k temu, da so tudi same začele bolj podpirati obnovljive vire energije. To podporo še vedno potrebujemo. Kot veste, je cena proizvodnje tradicionalne energije in cena proizvodnje energije iz obnovljivih virov precej raznolika. Stroški so se sicer že zmanjšali, ampak predvsem se nam zdi pomembno, da spostavimo ustrezne podporne mehanizme za obnovljive vire energije. Izogniti se je treba, po mojem mnenju, retroaktivnim ukrepom. Kadarkoli imamo na voljo konsolidirane projekte, potem se mi zdi, da se ne bi smeli vračati na stare projekte z področja obnovljivih verov. Kajti s tem bi samo vzpostavili negotovost med vlagatelji, ki že tako ali tako predvsej oklevajo. Na področju obnovljivih virov energije smo torej tudi povečali finančna sredstva 500 milijonov leta 2006 na 6 milijard 200 milijonov evrov leta 2010 torej več kot desetkrat več sredstev imamo na voljo za ta sektor. V času finančne krize Evropska investicijska banka res včasih odigrala odločilno vlogo. Pri številnih projektih smo bili pravzaprav tisti ključni ulagatelj. Cornerstone investor. Naprimer projekt Bellwin je sredi leta 2009 bil pravzaprav zaustavljen zaradi finančne krize številni vlagatelji so se omaknili, pa to zelo pomemben projekt. Gre za offshore elektrarno, ki proizvede 165 MW energije. 300 milijonov evrov smo namenili v obliki posojila za ta projekt, zato ker se nam je zdelo, da je zelo pomembno, da se s tem projektom nadaljuje in mi smo bili tisti, ki smo ponudili najboljše posojilo tudi za področje obnovljivih virov energije. Zato, ker smo s tem posojilom pravzaprav rešili ta projekt. Potem je tu še projekt Mondal Dodi Castro v Italiji. Zakaj je ta projekt zanimiv? Zato, ker je Evropska investicijska banka s svojim posredovanjem, s svojimi stotimi milijoni podrednega posojila omogočila, da se je oblikovalo ogromno obveznic v vrednosti 100 milijonov evrov. Te obveznice so potem kupili zasebni vlagatelji. Obveznice so imele tudi zelo visok rating, zato so te projektne obveznice, kot jih imenujemo, tudi kupili vsi zasebni vlagatelji. Na področju obnovljivih virov energije v mnogih regijah predvsem v številnih francoskih regijah, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrenee, Poitou-Charente. Torej v teh regijah skušamo zmanjšati upad finančnih sredstev na podeželju. Obstaja sicer več manjših vlagateljev, tako da mi delujemo preko posrednikov, naprimer preko bank, ki se odločijo, da bodo prevzele tudi določene stroške. So pa banke tiste, ki opredelijo kriterije, na podlagi katerih se potem odloča, ali bomo financirali projekte z področja obnovljivih virov energije. Toliko o tem drugem sektorju, zelo na hitro, torej sektor obnovljivih virov energije. Naj povem še to, da ne financiramo samo uveljavljenih tehnologij, temveč da financiramo in o tem smo se eksplicitno dogovorili v našem upravnem svetu oziroma odboru, da financiramo tudi nove oblike energetskih projektov. Tudi pilotne projekte financiramo, naprimer projekte z področja sončne energije, potem financiramo tudi prve projekte v zvezi s koncentriranimi sončnimi elektrarnami, naprimer v Španiji, komisija je o tem zagotovo dobro obveščena, zato ker je Evropsko investicijsko banko tudi prosila, da pomaga pri financiranju projekta e R300. Naše službe trenutno preučujejo to prošnjo in približno 172 drugih prošenj za vključitev v schemo 2 milijardi 300 milijonov. Tu počnemo vse torej, na področju obnoljivih virov energije in na področju energetske učinkovitosti. Je pa res, da še naprej nadaljujemo s financiranjem tistih obratov, ki uporabljajo fosilno energijo. Tudi tu je treba povedati, Na plenarnem zasedanju ste obravnavali poročilo KUTAS o letnem poročilu EIB za leto 2009. Marca ste o tem razpravljali in ugotavljam, da je parlament zelo jasno rekel, da se omaknemo iz vseh oblik financiranja tistih elektrarn, ki uporabljajo fosilno energijo. Zato sem tudi pripravil še en grafični prikaz, ki kaže na proizvodnjo energije v zadnjih dveh letih. 75 odstotkov obratov, ki uporabljajo obnovljive vire, smo financirali, pri 25 od preostalih odstotkih pa je 15 odstotkov predstavljalo elektrarne, ki uporabljajo plin. Plin je seveda manj intenzivno gorivo kot premog, ima manjšo vsebnost oglika in na kilovat na uro plin proizvede manj CO2. -ja. V tem politiki v tej energetski mešanici bi morali uporabiti tudi tako imenovane bridging technologies, prehodne tehnologije. V resoluciji v parlamentu, ki ste jo isti dan izglasovali, ste rekli naj financiramo projekt Nabuko, zato da bi pripeljali več plina v Evropo. Tako da sklepam, da vaše Popraševanje po plinu ni sistematično. Potem sta pa tu še zadnji dve zelo občutljivi vprašanji. Gre namreč za elektrarne na nafto ali pa na premog. V nekaterih državah članicah nas stano prosijo, naj financiramo sežigalnice. Zato, ker nam pravijo, da zlasti otoki, še niso povezani naprimer z električnim omrežjem, da naravni plin, zajemarski plin ni na razpolago, da se morajo prav zaradi tega posluževati nafte. V drugih državah članicah postrajajo na tem, da je to eden od redkih poceni naravnih virov, zato bi morali tem državam omogočiti, da uporabljajo svoje naravne vire, s katerimi potem napajajo elektrarne. No, ta razprava zagotovo ni enostavna. Tudi v našem upravnem odboru smo večkrat o tem razpravljali. Leta 2007 pa je svet guvernerjev naše banke sprejel niz kriterijev, ki jih je treba spoštovati, če želimo, da se še naprej financirajo elektrarne, ki delujejo na fosilna goriva. Prvo merilo je, da gre za nadomestitev obstoječih kapacitet. Ne bomo financirali obratov elektrarn, ki bodo povečale kapaciteto to vrstne energije. Potem drugi kriterij, drugo merilo. Nove naložbe morajo privesti do vsaj 20 odstotnega zmanjšanja intenzivnosti premoga nove elektrarne bi tudi morali uporabljati najboljšo razpoložljivo tehnologijo. Še četrto merilo. Te elektrarne morajo biti carbon capture ready, kot jim pravimo. Torej oblikovane morajo biti na tak način, da lahko shranjujejo oglik. Torej, te elektrarne morajo biti zgrajene na tak način, da se lahko uporablja pri njih tudi tehnologija shranjevanja oglika, ko bo to enkrat dokončno spostavljeno prejmemo številne prošnje za financiranje, ampak samo 23 smo jih izbrali. Od teh 23 v ožjem izboru bomo financirali samo tri. Samo tri prošnje so izpolnjevale vse zastavljene kriterije. Glede tega bomo ostali še vedno zelo strogi. V vsakem primeru pa ne bi mogli financirati projekta brez predhodne odobritve komisije. Evropska investicijska banka je edina finančna institucija, ki ne more financirati nobenega projekta brez predhodne odobritve strani komisije. Seveda se moramo posvetovati z vsemi generalnimi direktorati v komisiji in vsi generalni direktorati v komisiji morajo dati zeleno luč za financiranje določenega projekta. Gospod predsednik, to sem želel povedati v zvezi s tem. Za zaključek pa bi vas spomnil samo še na to, da je res pomembno in korisno, da imamo skupne finančne instrumente. Neke instrumente, ki povezujejo proračun Evropske unije z Evropsko investicijsko banko. Zakaj? Zato, ker če bomo uporabljali evropska sredstva, ki so tradicionalno služila za plačevanje subvencij, torej za šlo je za denar, ki se ga je uporabilo samo enkrat. Če bomo nekaj subvencionirali in če bomo ta sredstva združili z denarjem Evropske investicijske banke, bomo se mi zdi lahko bolje podprli posamezen projekt. Evropska investicijska banka tudi meni, da če se lahko naša finančna sredstva združi z proračunskimi sredstvi Evropske unije, potem so tudi naše kapitalske zahteve manj stroge in omejene. Risk Sharing Finance Facility je instrument, ki ga že kar nekaj let uporabljamo na področju raziskav in razvoja. Pri tem finančnem instrumentu Evropska investicijska banka in komisija nosita skupno odgovornost. 390 milijonov evrov smo ob koncu leta 2010 namenili za te projekte. Evropska investicijska banka je torej financirala več kot 6 milijard. 390 milijonov evropskih sredstev služi kot podpora za 6 milijard, več kot 6 milijard evrov iz Evropske investicijske banke. In samo 700 milijonov od tega zneska smo namenili kot neposredni kapital. Tako da gre torej za združevanje finančnih virov, ki je zanimiv za obe strani in ki istočasno tudi omogoča, da financiramo veliko večje zneske. No, na koncu sem vas predvsem želel opozoriti na to, da moramo najti učinkovite formule za skupno financiranje. Hvala. Ja, merci beaucoup, monsieur le président Maissat. Je crois que c'était fortement... Hvala lepa, mislim, da je bila vaša predstavitev zelo zanimiva in koristna. No, pa kar v nemščino. Naj povprašam. Zadnja točka, ki ste jo omenili kombiniranje sredstev med Evropsko investicijsko banko in pa Evropsko unijo. Ali tukaj še vedno obstajajo ovire in kaj lahko naredimo za to, da bi to potekalo bolj gladko? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje gre za program Elena. Kakor razumem, je to, so to sredstva za izgradnjo zmogljivosti, za učenje, glede tega, kako se lahko sprejema ukrepe učinkovitosti. To je potrebno v vseh državah, tudi na lokalnem nivoju. Morda bi lahko nekaj več povedali o tem, kakšne so perspektive ali nekako se bo ta program naprej razvijal. No, potem ne povem, da sem bil prijetno presenečen, eh, pričakovali bi kritiko, da se 10 odstotkov še vedno porabi za fosilna goriva, ampak sam sem pričakoval, da bi to bilo, eh, da bi ta delež bil celo višji. 90 odstotkov se pa potem eh, vlaga v obnovljive vire in to je pravzaprav dober dosežek. Zato sem pozitivno presenečen in upam, da bo tudi preostalih 10 odstotkov k malu namenjeno v druge vire energije, zato obstajajo možnosti verjetno tudi na otokih. Imamo veliko govornikov, začel bo Chris Davis. To, kar imam povedati, je povezano z CCS in NRA 300, eh, ki ste ga omenili. No, seveda ste tukaj odvisni od komisije, ki mora dati na razpolago dovolilnice. Preden boste dobili tržno vrednost za njih. No, ampak ko se bo to zgodilo, ali bo banka fleksibilna, ko gre za prodajo teh dovolilnic, tako da boste zagotovili, da bomo imeli kar največ denara na razpolago za CCS in pa uložbe v obnovljive vire energije. Predpostavljamo, da se bo cena oglika zvišala, ko si bo gospodarstvo pomoglo in bodo te volilnice postale bolj dragocene. In pa potem še nekaj o premogu. Vesel sem, da je tako malo denarja sedaj namenjenega premogu. Omenili pa ste možnost zahteva za pripravljenost na CCS. Se pravi, tukaj ne gre samo za naknadno opremljanje oziroma prilagajanje schema, schemam CCS, ampak tudi potencijalna skladišča za uh, eh, oglikov dioksid. V številnih državah članicah ta zakonodaja še ni bila prenešena in uh, zato ne vem, kako lahko zagotovite, ugotite tej zahtevi in kako lahko upravičite investicije v te namene. Hvala lepa, gospod Van Bremt. Uh, dve pripombe imam. Prva je precej splošna omenili ste spremembe v politikah Evropske investicijske banke. Povedali ste, da se bolj usmerjate v obnovljive vire energije, zato da bi lahko zagotovili um, doseganje zastavljenih ciljev. Slišali pa smo um, poročila Bank um, um, Watch Network, uh, Watch Network, Eh, in ta kaže na to, da je potrebno še veliko eh, narediti na tem področju. 18 milijonov gre v eh, fosilna goriva. Vi ste pojasnili, kakšni so kriteriji za to in to je vse lepo in prav, ampak morda še to, to še ni dovoljšen dokaz za to, da resnično skrbite za neko spremembo, ko gre za prehod na obnovljive energije. Kako tukaj vidite prihodnost? Kako lahko zagotovite, da bo ta sprememba trajna, dolgoročno in pa srednjeročno gledano? ko gre za investicije EIB v obnovljive vire energije. Druga pripomba gre za širšo paleto proizvodov ali politik v Evropskem parlamentu. smo preučili rudnik Bakra v Zambiji eh, in zahtevali smo, da se preuči, do kakšnih napak je tukaj prihajalo, ko je šlo za investicije v ta rudnik ehm, strani Evropske investicijske banke. 48 milijonov evrov je bilo tukaj uloženih in eh, Seveda je tukaj potrebno upoštevati socialne in pa okoljske dejavnike in uh, zdi se, da se pri tem uh, rudniku vpliv na okolje poslabšal. Prav tako so se, po, se poslabšala socialna situacija. Nekaj denarja je bilo porabljenega celo v te namene, da bi se izognili obdavčevanju v Zambiji. In zato je šlo tukaj za jasni primer izogibanja davkov. To je seveda nezakonito. In to me privede do naslednjega vprašanja. Ali Evropska investicijska banka lahko zagotovi, da bodo okoljski in socialni pogoji, ki jih postavlja Evropska investicijska banka, resnično izpolnjeni. Ehm, To je pomembno tako za rudnik v Zambiji, kakor tudi za verodostojnost Evropske investicijske banke same. Karl Heinz Florenc. Ja, moje vprašanje je že bilo ravno kar postavljeno. No, potem je vse lepo in prav. Sedaj pa Linda McEwan. Tudi sama imam vprašanje v zvezi z CCS in NRA 300. Eh, nekatere skrbi, da Evropska investicijska banka nima dovolj virov za to, da bi te projekte pravočasno ocenila in zanima me, ali lahko nekaj poveste o tem, kako je s tem ocenjevanjem. Te investicije so dolgoročne in zato moramo vedeti, kam gre ta denar. In pa potem drugo vprašanje, ki je precej tehnično, morda lahko na to govorite tudi pisno, gre za vprašanje, kako se izvajo te evalvacije. Vsak projekt se ocenjuje, posamično. V primeru CCS pa gre za povezane projekte, gre za grozde projektov in zato se sprašujem, ali Evropska investicijska banka upošteva ta značaj teh povezanih projektov, ko podaja svoje evalvacije. Če gre za skupne projekte, bi lahko ti projekti tudi uporabljali skupna območja za skladiščenje CO2, skupne cevovode in tako naprej. Bas Eichhut. Hvala lepa, da ste podkrepili številke Evropske emisijske banke, to je veliko pomoč. Ampak eh, ena izmed glavnih vprašanj, ki se postavlja pri razpravi o proračunu, je vprašanje mm, mainstreaminga podjetja, eh, podnebja. Ne gre samo za postopno odpravo subvencij fosilnim gorivam. Še vedno imamo tudi takšne subvencije v Sloveniji, v, na Polskem in tako naprej. Se pravi, to še ni popolnoma rešeno. In pa potem drugo vprašanje v zvezi z mainstreamingom podjetja. Podnebnih vprašanj. Um, No, če si ogledamo, naprimer, promet, 50 odstotkov operacij EIB še vedno je namenjenih cestnemu prometu, 10 odstotkov pa letalskemu prometu. Če se vprašamo, um, koliko denarja gre v javni prevoz v urbanih območjih, so te investicije veliko manjše. In če si ogledamo ravnovesje med vzhodnim in pa zahodnim delom Evrope, lahko vidimo, da dve tretjini gresta v cestni promet, In v tem smislu dobro je pravilno, da se sedaj osredotočamo na učinkovitost energije in na delež obnovljivih virov v um, energetskem sektorju. Ampak zanima me tudi, v kolikšni meri gre pri upenjanju podnebnih sprememb uh, v vse politike za več kot zgolj za te projekte obnovljivih virov. Teda torej, gre tudi za vprašanje vpliva večjih projektov, gre za vprašanje um, investicij v letalstvo, v cestni promet in kaj bo naredila Evropska investicijska banka v zvezi s temi projekti. Richard Zeber. Hvala lepa. Moje vprašanje je podobno. Gospod predsednik, vaša banka ima neke posebne pogoje, poseben kapital, ampak mm, na vse zadnje gre vseeno za banko. Zanima me, kako poteka pri vas postopek odločanja, glede na katere kriterije se financira projekte, v kolikšni meri igra ulogo uh, eh, vodik, uh, vidik trajnostne politike. Eh, v količni meri je pomemben mainstreaming podnebne politike. Se pravi, v količni meri upoštevate te podnebne kriterije, katere parametre, katera merila uporabljate in kako kasneje tudi preverjate, kako se ti kriteriji izpolnjujejo. In pa potem še um, naslednje vprašanje. Slišal sem, da se nekateri infrastrukturni projekti sploh ne potegujejo za sredstva EIB, eh, saj eh, lažje dobijo naložbe na prostem trgu. Tako naprimer ehm, prehod na Brenerju. Eh, ta projekt je dobil več sredstev iz prostega trga kot pa strani Evropske investicijske banke. ali vaša banka prevzame samo še tiste projekte, ki niso interesantni za prosti trg. In pa potem se mi zdi pomembno tudi to, da izgradimo energetska omrežja ali temu sedaj. Uh, posvetate več pozornosti oziroma vprašujem vas, ali operaterji teh omrežij niso odvisni od Evropske misijske banke. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, predsednik Evropske investicijske banke, sem podpredsednica notranje skupine, ki se ukvarja z urbanimi vprašanji. Sem tudi nekdanja članica odbora za razvoj in regionalni razvoj. Zato me še posebej zanimajo pobude, kot je program Jessica. V poročilu za leto 2010 sem prebrala, da je ob koncu lanskega leta vaša banka predvidela vzpostavitev 15 skladov Jessica, ki bi financirali projekte z področja trajnostnega razvoja v mestih. Zato te projekte bi namenili milijardo in pol evrov. Zanima me, če boste Jessico še naprej razvijali, če boste v okviru tega programa sodelovali tudi pri programu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ali bi morda takšen skupen model bil primeren za trajnostni razvoj. Ali bi lahko banka preko lastnih sredstev ali preko jamstev sodelovala pri projekti, ki jih izvaja v vseh evropskih regijah. Hvala. Hvala. Tudi sam imam še eno vprašanje. Omenili ste, da je v načrtu za leto 2015 eh, komisija ugotovila, da bi bilo 200 milijard evrov potrebnih za zaščito podnebja vsako leto. Vemo, da se proračun ne veča, nekateri želijo proračun čelo znišati. Zato se govori o euroobveznicah oziroma o skladu, ki ne bi bil zajet v evropskem proračunu. In čeprav slišim, bi lahko bil EIB upravljalec teh euroobveznic. Um, vi ste omenili projekt na obveznici, ali lahko poveste nekaj o tem, uh, kako je s financiranjem začite podnebja, ali ima se dovolj sredstev oziroma ali je potrebno ustvariti nek nov sklad. Torej, to je sedaj cela vrsta uh, vprašanj in eh, gospod Majštad bo sedaj odgovoril na nja. Hvala lepo, gospod predsednik. Kot ste sami povedali, ogromno vprašanje bilo zastavljenih, nanašala so se na različna področja. Naj začnem s tem zadnjim vprašanjem, da se izognemo raznim možnim zmedam. Veliko je govora o evroobveznicah. Razlikovati je treba, po mojem mnenju, med tremi vrstami različnih evroobveznic. Imamo obveznice Delor, kot jih imenujemo. Jacques Delor je predstavil to zamisel, ko je govoril o vse evropski prometni in energetski mreži, je predlagal, da se ta večja dela financirajo s pomočjo obveznic, ki jih izdaja Evropska unija sama. To je prvi pojem evroobveznic, torej obveznice, ki jih izdaja Evropska unija. Do sedaj smo v svetu vedno naleteli odpor na tak pristop. Druga vrsta euroobveznic so Junker obveznice. To so obveznice, ki jih je zagovarjal ministerski predsednik Luksemburga, Jean-Claude eh, Juncker. Skratka, združili bi posojila držav članic. Uporabili bi različne formule, ki so jih že predlagali. Skratka, gre za obveznice, ki jih izdajo države članice ali pa agencije, ki delujejo v imenu držav članic. V okviru tega projekta imamo še Barosove obveznice, kajti on je tisti, ki jih je predlagal v svojem govoru o stanju v Uniji. To so obveznice, ki jih ne izdajajo javni organi, torej ne izdaja jih Evropska unija, ne izdaja jih države članice, temveč jih izdajajo zasebne projektne družbe, torej družbe, ki izdajajo obveznice, s katerimi želijo pridobiti zasebna finančna sredstva za financiranje strukturnih projektov. Mi ne moremo financirati čisto vseh strukturnih projektov s pomočjo javnih sredstev, zato moramo pritegniti tudi zasebna sredstva. Katera? Ja, sredstva ulagateljev, ki sprejmejo dolgoročne naložbe, pokojninski skladi in različne oblike zavarovanj. Če nekdo želi kupiti obveznice zasebnih družb, morajo imeti te obveznice dovolj visoko oceno, dovolj visoko boniteto. Evropska investicijska banka in komisija v tem primeru uporabita nek razred junior in kupita senior obveznico, ki jo potem prodata vlagateljem. Ne bom dolgo vezil, ampak ko govorimo o projektnih obveznicah, gre za skupni projekt komisije. Gre za obveznice, ki jih izdajo zasebne družbe, ampak naše skupno posredovanje s komisijo omogoči, da te obveznice postanejo tudi privlačne za zasebne vlagatelje. Gospod predsednik, vprašali ste me, kako lahko združujemo proračunske sklade z sredstvi Evropske investicijske banke ali torej vsaj kakšne ovire. Rekel bi, da je v tem primeru pomembno predvsem to, da skrbimo, da se spoštujajo pravila z področja finančne ureditve. To vrstni skupni ukrepi so v praksi enostavno izvedljivi. Ne bom se lotil sedaj tehničnega vidika, ampak naprimer pozvali bi parlament, potem ko bi sprejeli večletni finančni okvir, da se pogovori naprimer o osnutku finančne oredbe. Če se želi naprimer uporabiti takšne skupne finančne instrumente, potem mora to finančno uredbo tudi omogočiti. Imeli ste tudi nekaj bolj specifičnih vprašanj. Program Elena je program tehnične pomoči, ki jo nudimo lokalnim organom pri izvajanju projektov z področja energetske učinkovitosti. To je relativno nov program, prvi rezultati so zadovoljivi. Svet in parlament sta tista, ki se boste odločila o tem, koliko denarja boste v okviru proračuna namenila za to vrstno tehnično pomoč. NR e 300. Kar zadeva samo metodo ocenjevanja. Lahko zatrdim, da smo prejeli 78 prošen strani držav članic. Naša banka ima na voljo 9 mesecev, kot veste, zato, da poda priporočila komisiji. 9 mesecev ni veliko časa za preučitev tolikšnega števila projektov, vendar si resnično prizadevamo, da bi spoštovali dodeljen rok. Pri analizi teh projektov pa bomo upoštevali tudi načelo grozdanja, clustering, to je tisto, kar je omenila kolegica McKevin. Potem so tu še oglične obveznice in posojila, kar je omenil gospod Davis, koliko gotovine, koliko kapitala bomo dali na voljo. Mislim, da bi morali zagotoviti dovolj prožnosti, če želimo imeti koristi in ugodnosti od tega. Ne bom rekel nič več v zvezi s tem, zato ker so to zelo občutljiva vprašanja, ki se pojavljajo na trgu. Mislim pa, da bi bilo v interesu vseh nas, da pustimo Evropske investicijske banki dovolj prožnosti, dovolj manevrskega prostora za to, da izpelje te ukrepe v najboljših možnih pogojih. Gospa Van Bremt. No, ne smete vedno upoštevati mnenja drugih bank in institucij kot nekaj, gotovega, to ni evangelij, res so včasih določene kritike, ki letijo na Evropsko investicijsko banko, upravičene, ampak v vseh primerjih pa tudi ne. Potem financiranje elektraren, ki uporabljajo fosilno energijo. Tudi tu je prišlo do razkoraka. Do leta 2013 se bo zmanjšala proizvodna energije iz fosilnih goriv ne moremo pa očitati Evropske investicijske banki, da ni naredila preobrata. Leta 2007 smo to storili istočasno z Evropsko unijo. Naj še enkrat ponovim. Evropska investicijska banka ni tista, ki bi opredeljevala svojo politiko. Mi samo financiramo politiko, ki jo opredelijo evropski organi. Kdaj natanko se je začel boj proti podnebnim spremembam? Kdaj je postala to prednostna naloga? Leta 2007. Zato smo takrat v svetu guvernerjev tudi izglasovali spremembo politike. Merila so bila takrat veliko bolj stroga, kar zadeva financiranje elektrarn, ki uporabljajo fosilna goriva. In tudi ta delež se je v zadnjih letih precej zmanjšal. Tako da ne morete Evropske investicijske banki kar naprej očitati zaradi preteklih praks. Mi smo se odmaknili od tega in izvajamo novo politiko. Sedaj pa še en nekoliko drugačen problem. Kolega je imel prav, ko je rekel, da ne moramo biti zadovoljni s tem, da rečemo, ja, mi financiramo obnovljive vire energije, čeprav jih financiramo vedno bolj in vedno več, vse ostalo pa zanemarjamo. Vsi projekti, ki jih financira Evropska investicijska banka, morajo biti ocenjeni z vidika vpliva, ki ga imajo na učinek, z vidika tega, koliko emisij toplogrednih plinov se sprosti v okviru posameznega projekta. Tako da pri načrtih ocenjujemo oglični odtis vseh projektov, ki jih financira Evropska investicijska banka. Če želite, se lahko tudi v vašem odboru enkrat bolj poglobljeno pogovorimo o tem. Je pa res, da nam to povzroča kar nekaj metodoloških težav. Mi tesno sodelujemo z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami, Svetovno banko predvsem, izmenjujemo si izkušnje na tem področju. Mi smo se lotili dela in obravnavali vse projekte, ki smo financirali v letu 2009. Izkazalo se je, no, z manjšo mero previdnosti jemljite te številke, ampak. Končni rezultat je pozitiven, zato ker naj bi se vse skupaj zmanjšalo za 2 milijona 400 tisoč ton CO2 ja letno. No, ne jemljite tega kot suho zlato, ampak eh, to sem uporabil samo zato, da vam pokažem, da tudi nas skrbi to, da v vsak projekt, v vsako politiko vključimo tudi analizo učinka na okolje, da ugotovimo, koliko je spustov toplogrednih plinov CO2 in tako naprej. Toliko o metodologiji. To je naša osnova. Leto 2009 je edino leto, ko smo ocenili vse projekte in rezultat, moram reči, je pozitiven. Zagotovo pa je to delo, s katerim bomo še nadaljevali. Potem ste zastavili tudi vprašanje v zvezi s prometom, ne bom se spuščal v podrobnosti, vendar če še enkrat pogledate zadnje številke iz zadnjih let, boste videli, da vse bolj financiramo železniški promet, predvsem pa pri mestnem prometu financiramo tramvaje in metro. Delež sredstev, ki jih namenjamo za te dve obliki prevoza, se je precej povečal. Navedli ste tudi aeronautično področje. Mi ne financiramo več letalskih družb in letališč v tistih območnih oziroma odročnih regijah. Razen, če gre za projekte, s katerimi bi bistveno zmanjšali emisije toplogrednih plinov. Uh, Temu pristopu mnoge države članice nasprotujejo in tudi kritizirajo Evropsko investicijsko banko zaradi tega, ker še naprej financira letalski sektor eh, veliko, pod veliko bolj restriktivnimi pogoji kot v preteklosti. Kolega Zebr je vprašal tudi, kako se sprejemajo odločitve, kakšen postopek uporabljamo. Če schematsko predstavim, imamo prvi preizkus, ko ugotavljamo, ali je projekt upravičen do financiranja ali ne, ali bo prispeval k doseganju evropskih ciljev ali ne. Če je projekt upravičen do sredstva, potem obravnavamo različne tehnične, okoljske, družbene, gospodarske, finančne vidike. Mi smo nekoliko posebna banka, kajti več kot 150 inženirjev in gospodarstvenikov ocenjuje pri nas izključno tehnične vidike projekta. Ocenjujemo pa predvsem spoštovanje okoljskih standardov. Potem ta projekt pošljemo naprej Evropski komisiji, ki poda svoje mnenje. Komisija opravi posvetovanje med svojimi generalnimi direktorati. Generalni direktorat za okolje je eden od ključnih akterjev, seveda, v okviru tega postopka. Če dobimo pozitivno mnenje komisije, ta projekt pošljemo našemu upravnemu odboru ki se potem odloči, ali bo podal oziroma odobril posilo ali ne. Takšen je torej postopek odločanja pri nas. Rekli ste, kakšen je naš interes? Jah, pri nas iščemo čim boljše pogoje na trgu, spoštujemo načelo subsidijarnosti, vendar lahko povem, da imamo najboljše posojila. Danes je več razlogov, zakaj se nekdo obrne na Evropsko investicijsko banko. Naprimer za tehnične analize, o tem sem govoril, zelo pogosto zasebne banke pričakujajo od nas, da sprejmemo odločitve, zato ker če naši tehnične službe pravijo, da je projekt dober, potem tudi komercialne banke financirajo tak projekt. Drugi razlog, zakaj pogosto trkajo na vrata naše banke, je, ker so naša posojila dolgoročna posojila, mi lahko ponudimo posojilo za daljši čas kot komercialne banke, tako da pogosto financiramo projekte sposojili na 25, 30 ali več let. In tretji razlog, ki se pojavlja vse bolj pogosto, pa je, da smo mi tisti, ki lahko ponudimo najboljše obrestne mere. Mi sami dajemo posojila na finančnih trgih pod najboljšimi pogoji, ker imamo bonitetno ceno trojni A, imamo tudi dovolj marže, da pokrijemo svoje stroške, imamo tudi premijo za zavarovanje tveganja, tako da danes mi zagotovo ponujamo najnižjo obrestno mero za posojila. To sem vam želel povedati. Kolegica je vprašala še o programu Jessica. Iskreno rečeno, gospa, Ta program je bil odločilen in letošnje leto bo prav tako odločilno. Letos moramo pokazati, da program Jessica dobro deluje. Predvsej časa smo potrebovali, zato ker je bil projekt nov, da smo ga postavili tako, kot mora biti. Tisti, ki niste dovolj dobro seznanjeni s tem, naj vam povem, da je to projekt, ki državam članicam omogoča, da uporabijo del strukturnih skladov za to, da vzpostavijo enote za financiranje projektov z področja urbanega razvoja. Predvsem pa je letošnje leto tisto, ko bomo morali dokazati, da je ta projekt uspešen. Sami ste omenili 15 skladov, ki naj bi jih pripravljali v okviru programa Jessica. Letos bomo videli, kakšen je bil potem učinek na terenu. Morda bomo prihodne leto lahko potem potegnili črtne in prikazali rezultate. Hvala. Hvala lepa. Pa mislim, da je bilo to vse zelo zanimivo, zelo zauzeto ste odgovorili na vprašanja. Še na eno vprašanje sem pozabil. Se upravičujem. Seveda ne smete pustiti nobenega vprašanja neodgovorjenega, da ne bo prišlo do kašne vrzeliki. Se upravičujem, gospod predsednik, na to sem pozabil, ker ni neposredno povezano z današnjo temo. V parih besedah. Vendar, če želite, bom odbor Bolj podrobno o tem obvestil. Gre za projekt, ki smo ga financirali. Gre za investicijski projekt, katerega namen je, da se zmanjšajo emisije žveplovega dioksida. Projekt je bil to zadevno uspešen, zato ker so se emisije zmanjšale za več kot polovico. Vendar smo postali pozorni še na en vidik in sicer gre za davčno izogibanje. Namreč tu je šlo za transferne cene, ki so povzročile, da so se dobički pobirali v tujini, s čemer se niso plačevali nacionalni davki. Takoj, ko smo se s tem seznanili, smo obvestili OLAF, Urad za boj proti goljufijam, in začeli izvajati tudi svojo preiskavo. Šli smo na kraj dogodka, torej naša enota, preiskovalna enota se je odpravila tja. Na začetku moram reči, da zadevna družba z nami ni želela sodelovati, tako da smo jim zagrozili s tem, da bomo zahtevali predhodno povračilo posojila. Potem se je sodelovanje izboljšalo, preiskava še poteka, tako da vam kaj več v zvezi s tem ne morem povedati. Če bomo gotovili, da so obtožbe resnične, potem vam lahko zagotovim, da bomo zahtevali predhodno vra, vračilo posojila. Zato sem tudi zahteval od svojih služb, da ne sprejemajo več prošen za posojila strani družbe Glencore ali njenih podružnic. Tako da tu je šlo predvsem za problem upravljanja v tej družbi. V Financial Timesu so prejšnji teden pisali o tem in takoj po tem, ko sem prebral ta članek, sem službam naročil, da tej družbi njenim podružnicam ne dajo posojila. Hvala. Hvala lepa. Torej veliko uspeha tudi v prihodnih letih. Zagotovo bomo še naprej spremljali tudi vaše delo z veliko mero zanimanja. Če boste hodili po pravi poti, v pravo smer vas bomo zagotovo podpirali. Tako da še enkrat hvala za vse te zamisli, ki ste jih predstavili, veliko uspeha, hvala tudi tolmačem. Se vidimo jutri ob devetih. Pismo, kaj pravi?